morning, dear, dear colleagues. I would like... Dobar dan, kolegice in kolegi. Pozdravljam vas vse na našem sestanku. Preden dam besedo Mariju Sentenu, predsedniku Evroskupine, imam nekaj sporočil. Najprej v zvezi z dokumentacijo naših eh, sestankov. Verjetno ste opazili, da nimate prej običajnega kupa dokumentov pred seboj. To se je zgodilo na podlagi elektronskega sporočila 6. decembra. Takrat smo vas obvestili, da bomo tudi mi prispevali k zmanjšanju emisij oglikovega dioksida. Torej samo tisti člani, ki prosijo za dokumente, no nekaj vidim, da vas je takšnih, boste te tudi dobili tudi kasneje se lahko še odločite, da uh, zahtevate ali se odpoveste možnosti za dobavo dokumentov na papirju. To morate sporočiti sekretarjatu. Potem imamo povzetek eh, odločitev eh, sestanka koordinatorjev. Gre za sporazum med EU in eh, Norveško o, na področju DDV-ja, potem gre za dopolnjen predlog uredbe o krepitvi sodelovanja na področju uh, eh, DDV-ja, potem skupni sistem uh, eh, DDV-ja. Uh, potem eh, dejanske stopnje DDV-ja, skupni sistem za DDV, eh, bonitetni nadzor za investicijske eh, podjetja, bonitetni nadzor za druga podjetja, potem proračun 2019 dva brexit koordinatorji so se pogovarjali in uh, se dogovorili o nadaljnih vidikih delovnih metod, potem tri delegacije v Francijo 12. in 14. februarja letos. Delegacija je obiskala Francijo in bila zelo uspešna, potem javne razprave. Prva o zdržnem financiranju ta bo mislim, da danes. Potem koordinatori so se dogovorili tudi o nadaljnih korakih, ko gre za nadaljne eh, imenovanja eh, pod namestnikov guvernerja Evropske centralne banke, potem točka gospodarsko upravljanje, misija v Atene, potem eh, nadzor programa v državah, ki so prej bile v, nadzoru, v programu nadzora. Pogovarjali so se tudi o imenovanju članov Evropskega računskega sodišča, potem posebna poročila ESAK, eh, potem uh, pregled delegiranih aktov in drugih eh, izvedbenih ukrepov, pa tudi pogovarjali smo se o imenovanju predsednika cesarja in se dogovorili tudi v zvezi s peticijami oziroma pritožbami. Tudi eh, zapisnik eh, seje 11. januarja treba potrditi, to smo naredili, dobro, potem pa Pojdimo na četrto točko dnevnega reda. Pozdravljam predsednika Marija Sentena, ki se nam je pridružil v okviru rednih gospodarskih dialogov. To je dober znak za vašo pripravljenost za sodelovanje z Evropskim parlamentom. Ne samo to, da ste danes prisotni, temveč da ste bili tudi včeraj prisotni na konferenci. Uh, medparlamentarnih odborov za gospodarstvo in finance, ki je bila tukaj. S tem bomo danes začeli prvi gospodarski dialog, zasnovan na uredbi 1466 skozi 97. Pozdravljamo možnost, da lahko začnemo s tem rednim dialogom z vami in veselimo se okrepitve in napredka dialoga in sodelovanja med Evropsko skupino na eni in Evropskim parlamentom na drugi strani. Gre za zelo pomemben trenutek. Trenutno imamo možnosti, da naredimo odločilne korake naprej, ko gre za dokončanje bančne unije in za uh, krepitev gospodarske in monetarne unije. V ponedeljek ste vodili uh, sestanek evropske skupine in to dobro. Razprava je potekala o programu ekonomskih prilagoditev za Grčijo, potem o reformi evropske stabilnosti, o načrtu dela ECOFINA, torej zelo pomembne teme so tukaj. Marijo, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, predsednik. Poslanke in poslanci. Vesel sem, da sem ponovno lahko tukaj v Evropskem parlamentu in da sem lahko eh, v vašem odboru danes, ko se bomo lotili prvega gospodarskega dialoga. Lahko vam zagotovim, da bom to vlogo vodje Evropske skupine resno vzel in eh, čim bolj pogosto bom prihajal k vam, da se pogovorimo o tekočih gospodarskih eh, dogodkih in trendih. Najprej nekaj besed o tem, kakšna je eh, gospodarska situacija in kakšne so izzivi za nacionalne politike in kaj se dogaja na področju dokončanja in okrepitve Evrop, eh, Evropske gospodarske in monetarne unije. Na koncu pa bom govoril o programu za Grčijo. Najprej ekonomski izgledi. Sedaj trenutno smo v pozitivnem delu gospodarskega cikla, kaj, kar nam ponuja veliko novih priložnosti. Gospodarstvo evrskega območja je danes eh, gravno gonilo gospodarske rasti v svetovnem okviru. 19 uspešnih četrtletij smo pustili za sabo, ko gre za rast, gospodarsko rast in rast BDP-a. Danes eh, žanjemo rezultate gospodarskih reform, ki smo jih opravili v preteklosti na nacionalnih in na evropski ravni. Odziv na krizo pa je bil verjetno počasen, to drži, zlasti, ko gre za investicije in za zaposlovanje. Ampak s časoma smo lahko odpravili nekatera neravnotežja in okrepili institucionalno skupno arhitekturo naše valute. Najnovejši podatki kažejo, da lahko napovedujemo še naprej vzdržno rast. Na ta način bomo lahko zmanjševali tudi v prihodnosti makroekonomska neravnovesja. Danes gre torej za pozitivne trende v našem gospodarstvu, to je rezultat reform, ki smo jih že sprejeli in jih še danes sprejemamo. To je moč videti v eh, pozitivnem trendu ustvarjanja novih delovnih mest, izboljšavi javnih, javnofinančnih situacij in to odpravljanje neravnovesi zagotavlja bolj zdržno in vseobsegajočo rast. Ti pozitivni trendi bodo počasi odpravili dediščino krize in kriz. Javni in zasebni dolg se bo zniževal. Še naprej bomo izboljševali temene kazalnike za gospodarsko rast. Dobro je, da se tega pozitivnega cikla držimo in ga podpiramo. Kakšna je uh, mešanica različnih politik? Uh, sestava različnih politik. Te morajo biti strukturno eh, vzdržne in podpirati morajo rast v prihodnosti. V ta namen potrebujemo sklajene fiskalne politike. Zagotoviti moramo, da bomo pripravljeni tudi na bodoče padce v gospodarskem ciklu, ki jih bomo morali, s katerimi se bomo morali soočiti. Sedaj je torej čas, da resno gledamo v prihodnost. Pak za stabilnost in raz ostaja naš kompas za fiskalno politiko. Pripričan sem, da bo komisija še naprej izboljševala svoje pravila na tem področju. Odgovorne in uh, smotrne fiskalne politike so potrebne, vendar niso dovolj za trajni uspeh našega gospodarskega razvoja. Vzdržati moramo sedanjo rast eh, tudi v manj ugodnem kontekstu. Gospodarska odpornost v vseh državah zahteva prilagoditve v monetarnih politikah. Še naprej se moramo osredotočiti na konkurenčnost in zagotoviti visoko kakovostne in produktivne investicije in porabe. Tukaj si moramo določiti eh, ustrezne prioritete. v času krize in takoj po krizi smo začeli sprejemati primerne ukrepe, vendar nismo eh, ustvarjali ustreznega okolja za obrestne mere. Fleksibilnost moramo zagotoviti gospodarstvom, da se bo lahko prilagajalo stalno spremenjajočemu se globalnemu okviru. Podjetje moramo po vsej eh, Evropi in v evropskem območju omogočiti, da in lažje inovacije in izume iz uh, teorije prenesejo v prakso. Gre za pošteno obra, uh, obdavčevanje, usposabljanje, gre torej za rast, ki bo zajela vse in vsakogar in ki bo koristila vsem državam. Moramo sprostiti velik potencial, ki še vedno obstaja na našem velikem skupnem trgu. Po mojem mnenju mora evrska skupina odigrati bolj prominentno vlogo koordinatorja in katalizatorja na tem področju. Glede na to, da so naša gospodarstva zelo tesno povezana, je to smotrno. Nacionalne politike na fiskalnem in strukturnem področju pa zahtevajo, da delujemo čezmejno. Morda v teoriji je ta skupek politik videti dober, ampak istočasno moramo vedeti, kako bomo Eh, upoštevali pričakovanja eh, tistih, ki že eh, potrpežljivo čakajo na gospodarsko izboljšanje. Nekatere politike bodo verjetno zahtevale še več žrtev. Sedaj pa poglabljanje gospodarske in monetarne unije. Če se pripravljamo za prihodnost, potem moramo reči, da je to odgovornost držav članic, ampak v Evropi je to tudi kolektivna odgovornost. Uh, naj se dotaknem razprave o poglabljanju EMU. Lahko sem tukaj kratek, kajti včeraj sem v svojem uvodnem govoru na konferenci o evropskem semestru eh, že spregovori o tem. Ministri za finance bodo delali na tem, da bodo omogočili našim voditeljem, da junija sprejmejo prve odločitve. Naša prioriteta je dokončanje bančne unije in nadaljni razvoj ESM-a. Če hočemo, da bomo dosegli tukaj ukrepe, moramo se osredotočiti na vsebino. Načrt iz leta 2016 je naša podlaga. Torej ne začenjamo iz nič. Junija letos moramo imeti določene jasne eh, cilje na tem področju. Seveda pa to še ne bo konec te razprave. To bo šele začetek nove faze izvajanja korak za korakom. Ugotovili bomo tudi, ali obstajajo druge možnosti, recimo skupna fiskalna zmogljivost in boljša podro, eh, pravila v evropskem območju. Seveda ne morem prejudicirati rezultatov v, na, v razpravi mm, v Evropskem svetu, ampak mislim, da bo takrat že treba eh, razmišljati o tem, kako bomo sprejeli konkretne eh, odločbe. Politična volja je prisotna lahko bi mm, izkoristili mnoge možnosti, ki se nam sedaj ponujajo. In tukaj gre za veliko skupnih temeljev, na katerih gradimo. Naši napori služijo samo enemu cilju - okrepiti odpornost evrskega območja. Pri tem moramo zagotoviti, da ne bomo sprejeli istih tveganj, kot smo jih v preteklosti, ko evro še ni bil v celoti pripravljen zoprstaviti se krizi če bo evro postal trda, trdna valuta, bomo lahko zagotovili našim državljanom okolje, ki bo uh, spodbujalo zaupanje in rast. Kot sem včeraj že povdaril v tem parlamentu, je evro uh, sredstvo za doseganje cilja in ne cilj sam. Sedaj pa naj končam z Grčijo. Od vsega začetka tega desetletja je bil program reševanja Grčije nekaj, kar se je vedno znova pojavljalo v dialogu s, z evrsko skupino. Veliko žrtev, veliko težav zaradi te krize so morali obvladati ne samo voditelji v Grčiji, temveč tudi državljani. Statistični podatki pa so spodbudni. Grčija se je vrnila lani v pozitivno gospodarsko rast, dostop do trgov se izboljšuje in eh, izgledi so dobri. Naša skupina je eh, sprejela odločitve v zvezi z programom pregleda programa za Grčijo. Grčija je uresničila vse razen nekaj eh, redkih ukrepov. Ko pa bo uresničila vse, bomo lahko odobrili porabo eh, nove tranše sredstev za eh, zagotavljanje gospodarske rasti v prihodnosti. Če se bo ta politika Grčije nadaljevala, potem bo lahko Grčija zapustila program pomoči, tako kot je bilo to predvideno. V prihodnih mesecih bo evropska skupina poskušala olajšati Grčiji ponovno vrnitev v, na trge in vzdržno financiranje. Tukaj razmišljamo o različnih ukrepih, ki smo jih predlagali na podlagi naših zavez iz junija lani. Odločitev bomo o tem, kako da končamo program pomoči za Grčijo, eh, sprejeli, ko bomo čez mesece videli, eh, ali eh, se pozitivni trend v Grčiji nadaljuje. Iz lastnih izkušenj kot eh, minister za finance iz Portugalske vem, da je tako imenovano lastništvo politik eh, tukaj bistveno. Eh, to lastništvo, identificiranje je ključnega pomena za doseganje dobrih rezultatov. Grčija to nalogo resno jemlje. Vlada pripravlja celovito strategijo dolgoročnega, eh, dolgoročne rasti, ki nam jo bo predstavila in ta strategija bo v prihodnosti pomembna za določanje prihodnosti tega programa pomoči v prihodnosti. Pri tem bo Grčija lahko delala na enakih, eh, eh, v okviru enakih pogojev kot ostali partner v Evropi in vsekakor se veselimo tega grškega ponovnega vstopa v gospodarsko rast. Hvala. Hvala. Hvala za te pomembne in široke pripombe. Včeraj smo imeli odlično izmenjavo mnen s ministrom za finance iz Grčije. Naredili smo pregled inventuro narejenega napredka in večina naše skupine je imela pozitivno oceno dela na obeh eh, straneh, tako evropskih eh, programov pomoči, kot tudi na strani grške vlade. To so torej dobre novice, pozitivne novice in upamo, da preostale korake, ko gre za zmanjševanje dolga, za tehnično delo, da se bodo ti trendi nadaljevali. Sedaj pa začnemo z vprašanji in odgovori. Burkhard Palc je prvi. Hvala, gospod predsednik. Äh, gospod Centenjo, tudi sam bi vas želel prisrčno pozdraviti v naši sredi. Hvala, da ste prišli sem v odbor. Mislim, da govorim v imenu celotne skupine ELS če rečem, da se veselimo sodelovanja in izmenjave z mnen z vami v prihodnosti. Imamo vprašanje, ki je povezano z sklepi Evrse skupine, eh, ki je zasedala na začetku tega tedna rekli ste, da si želite več eh, investicij v sisteme zagotavljanja varnosti eh, finančnega in bančnega sistema v Evropi. Istočasno pa ste poudarili, da ne glede na to, kakšni bodo ti sistemi eh, v prihodnosti, tukaj ne bo mesta za tretje stranke. Evropska skupina je po moje ugotovila, da bodo ti koraki lahko sprejeti šele, ko je prišlo do zagotavljanja nekaterih eh, jamstev. Ne vem, mislim, da če smo rekli A, moramo reči še B. Zato vas sprašujem tole. Ali boste kot vodja evropske skupine se zauzeli za to, da bi komisija v marcu pripravila predloge za zmanjšanje slabih posojil? in ali bo to vključila v predloge glede kapitalskih tokov. Bo na ta način naredila verodostojne svoje uh, obljube za zmanjšanje tveganja. In v dobrih konjunkturi, dobrih konjunkturnih časih, kako boste prepričali svoje kolege in kolegice v skupini, da nadaljujejo z zastavljenimi reformami? Hvala. Thank you. Thank you. Hvala, gospod Balc, o zelo pomembnih vprašanjih oziroma vprašanjih o zelo pomembni temi. Zelo pomembno je dokončati institucionalno strukturo bančne unije, kar bo koristilo vsem udeležencem. In če naj to koristi vsem udeležencem, moramo zagotoviti, da bodo vsi imeli zaupanje v korake, ki jih je treba narediti. Pri tem se je treba izogniti različnim izkrivljanjem in spodbudam, ki niso skladne s tem ciljem. V načrtu iz leta 2016 smo se zato dogovorili za izvajanje cele vrste ukrepov za zmanjšanje tveganja in nekaj časa že razpravljamo o tem. Sam pričakujem, da bomo k malu v svežnju za zmanjšanje tveganj te ukrepe tudi dokončno uh, sprejeli. Te ukrepe sedaj pripravlja komisija, pripravlja ustrezne zakonodajne akte s tem v zvezi to bo velik korak naprej v smeri nadaljnega zmanjševanja tveganj v našem finančnem in bančnem sektorju. Potem razvoj kazalnikov, ki jih imamo sedaj na voljo. To je tudi rezultat že sprejetih ukrepov zato da bi povečali verodostojnost ukrepov za zmanjševanje tveganj. Cela vrsta ukrepov je bi že bila sprijetih, naj jih omenim samo nekaj, ampak vse direktive o uh, različnih uh, vrstah uh, finančnih inštrumentov, o podpornih mehanizmih za bančne in finančne institucije in tako naprej, vse to uh, spodbuja verodostojnost eh, našega finančnega in eh, bančnega sektorja. Drži pa, da so vse države trpele v krizi, nekaj držav je bilo bolj prizadetih kot eh, druge, nekateri finančni in bančni sektori se še vedno ukvarjajo z negativno dediščino preteklosti in to je treba odpraviti. NPL-i, na primer, so eno od takih področji. Prepričan sem, da se bomo s to dediščino preteklosti v tem svežnju lahko soočili in še nekaj bi podaril. V kontekstu mehanizma za nadzor, za bančni nadzor, bodo vključene vse banke, tiste, ki so uh, presegle cilje na področju zmanjševanja uh, slabih posojil, torej NPL-ov, uh, eh, bodo imele m, mm, bistveno boljši položaj pri nadaljnih ukrepih, ki jih bomo predlagali. Hvala. Hvala. 25 odstotno zmanjšanje slabih posojil smo včeraj slišali, da je bilo v evrskem območju, kar je kar dober odstotek. In novi ukrepi bodo verjetno še prispevali k nadaljem zmanjšanju tega. Pedro Silva Pereira je naslednji. Hvala, gospod predsednik. Gospod Centeno, prisrčno dobrodošli v naši sredini v imenu skupine S in D. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, tako kot drugi člani moje politične skupine, da ste vi kot portugalec, kot evropejc prevzeli to pomembno vlogo sedaj. Eh, v preteklosti smo govorili o sankcijah za Portugalsko in eh, To, da se je Portugalska izognila sankcijam, govori tudi o tem, kako dobro ste vi svojo vlogo odigrali. In vaše imenovanje mislim, da je dober znak za prihodnost evra in evrskega področja. Seveda nas eh, čaka še veliko dela pri usklejevanju procesov reform, eh, ko gre za celotno arhitekturo gospodarske in monetarne unije. Vi ste kot minister za finance enkrat napisali, da hočete gospodarske cilje doseči, ki smo si jih zastavili na portugalskem, ampak rekli ste, treba je tudi konvergenčnost okrepiti in na ta način zadovoljiti pričakovanja naših državljanov. Kako pomembna je konvergenčnost v okviru reforme gospodarske in monetarne unije za vas? Kakšne so metode, kakšne so orodja, ki jih lahko uporabimo za večjo konvergenčnost? Vi ste rekli, da je konvergenčnost vaša ambicija, ampak ali je to skladno s skromnimi reformami v EMU-ju, ki se omejujo samo na bančno unijo, brez eh, krepitve fiskalnih zmogljivosti, brez eh, sprejema posebnih pravil za določene slabe terjatve. In ko naj bi Evropski mehanizem za stabilnost postal Evropski denarni sklad, kako bo to se uklapljalo v celotno reformo, ki jo predlagate? Najlepša hvala, gospod Pereirat. Odgovoril vam bom seveda v portugalščini. Lahko vam potrdim, da moramo biti ambiciozni, zlasti v temle trenutku. Sam sem to opisal kot enkratno okno priložnosti. Gre za enkratno priložnost v političnem in gospodarskem ciklu, v katerem se nahajamo. V tem trenutku moramo biti zelo ambiciozni in treba je dokončati in ustvariti v ta namen potrebne institucije. Kar zadeva gospodarsko sceno, gre za trenutek, ko je treba krepiti inštitucije gospodarske in monetarne unije. In tukaj treba povezati vzroke in posledice. Sedanji trenutek je rezultat sprejetih ukrepov v preteklosti. Evropa ima trenutno boljše gospodarske kazalnike kot katerikoli večji del sveta in še naprej zagotavljamo eh, proračunsko ravnotežje in eh, sprostila se bodo sedaj sredstva, ki jih bomo investirali v rast in v dobro življenje naših državljanov. Če hočemo s tako politiko nadaljevati, pa moramo pospeševati konvergenco. Danes smo v situaciji, ko lahko naše institucije dokončno vzpostavimo. In na začetku svojega govora sem to povdaril. Vsa urodja, vse metode, ki jih poznamo, je treba uporabiti, zato da dokončamo našo institucionalno strukturo in infrastrukturo. V ta namen bo treba seveda prav, na novo preučiti tudi proračunska pravila in zagotoviti, da bodo ta bolj učinkovita, kakor so v tem trenutku. Pogovoriti se moramo tudi o fiskalni zmogljivosti celotne unije. O zmogljivosti, ki nam bo zagotavljala spodbujanje investicij, pospeševanje strukturnih reform in pospeševanje večje konvergence. Dokler ne bomo dokončali z vzpostavljanjem in dokončanjem vseh inštitucij, ne bomo dosegli dokončnih rezultatov. Tudi, ko bomo lete enkrat dokončno spostavili, bomo morali uh, svoj institucionalni okvir še izboljševati in to v duhu zaupanja med državami članicami. Hvala. Thank you. Bert Luke. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Mr. Gospod Luke, izvolite. Najlepša hvala in eh, lep pozdrav iz uh, skupine EKR. Svoje vprašanje bi osredotočil predvsem na vprašanje Grčije in na dostop Grčije do kapitalskih trgov potem, ko bo Grčija zaključila tretji program. Kot morda veste, je Evropski parlament v svojem eh, sklepu o poročilju glede Evropske centralne banke, torej da je Evropski parlament pozval Evropsko centralno banko, da grške državne obveznice vključi v program PSPP, potem, ko bodo seveda grške državne obveznice, zrele za naložbe. Včeraj smo se pogovarjali z gospodom Cakalotisom, grškim ministrom za finance. Govorili smo sicer o drugih vprašanjih, o eh, prekocijskih eh, kreditnih linijah ampak eh, razmišljali so o tem, da bi torej na tak način Grčija lahko pokazala kapitalskim trgom, da lahko stojijo na lastnih nogah. Da torej Grčija ni odvisna, vsaj ne več, od eh, zunanje pomoči. Gospoda Cakalotusa sem vprašal, kakšna je njegova ocena glede možnih nakupov strani ECB-ja v okviru programa PSPP. Zanimalo me je, ali bi grški finančni minister lahko javno povedal ECB-ju, da si ne želi, da bi ta nakupovala grške državne obveznice. Ampak on tega javno ni mogel reči. Zanima me torej, kako um, vi razumete to vprašanje. Ali mislite, da bi grška vlada morala sprejeti nakup grških obveznic v okviru programa PSPP, potem, ko bo zaključila tretji uh, po program pomoči in ko bodo torej njihove državne obveznice že primerne za naložbe. Ali pa bi grška vlada lahko pozvala Evropsko centralno banko, da se jih ne vključi v PSPP. Lahko bi tudi Evroskupina pozvala Evropsko centralno banko, da ne kupuje državnih obveznic. Kaj mislite glede tega? Seveda se to kupuje na sekundarnih trgih, ampak dobro. Izvolite, gospod Centanom. Najlepša hvala, hvala za to vprašanje in eh, hvala, da ste omenili to zelo pomembno vprašanje. Namreč eh, analiza stanja v Grčiji po tretjem programu. Ogledamo si lahko tudi, kakšne so bile portugalske izkušnje in mislim, da sta tukaj najpomembnejša dva aspekta, ki pripomoreta k uspehu takšnih programov. Grčija sedaj že 8 let sodeluje v teh programih pomoči in razumeti moramo, kakšne stiske se tam dogajajo in kakšna je potreba potem, da Grčija prevzame lasništvo nad temi postopki. Torej, najprej imamo finančne pogoje, ko gre za ESM. Namreč institucije si to podrobno ogledujejo. Skupaj za grško vlado, seveda. Zagotoviti želimo, da bo Grčija po zaključku tretjega programa imela celotni dostop do trgov. To je definitivno prvi pogoj zato da bo Grčija lahko uspešna. Temu pa moramo dodati še interne pogoje, ki jih je zastavila Grčija. Gre za koristi programa. Te morajo biti namreč konsistentne v različnih političnih ciklih. To je izjemno pomembno. Podobno se je zgodilo že na portugalskem in eh, za nas je bilo to zelo pomembno interno kot tudi eksterno, zato da smo ponovno pridobili zaupanja investitorjev. To je namreč ključnega pomena. Natančne ureditve ob zaključku programa pa bo sprejela grška vlada, torej to je njihova odločitev. Po mojem mnenju bi bilo potrebno oceniti vse mehanizme, ki so na voljo in jih potem tudi po potrebi izkoristiti. Dva glavna pogoja sta pa eh, nadzor nad eh, davki in eh, nadzor in upravljanje tega gotovinskega sklada, ki torej je. Namreč Grčija mora biti. Eh, mora vzbujati zaupanje, ko vstopa na kapitalske trge. Obstaja veliko alternativ, ampak oceniti eh, moramo različne eh, možnosti. Hvala lepa, kaj pa PSP5, tega niste niti omenili. Ja, kot pravim, izkoristiti moramo vse instrumente, ki so na voljo, grška vlada in institucije pa se bodo tukaj odločile. Torej tudi PSPP. PSPP ni povezan z denarnim financiranjem, gre za orodje monetarne politike, ki je na voljo vsem državam članicam. Grčija bi lahko bila del tega orodja in to bi bilo pozitivno, ni pa to poveza, povezano z programi, v katerih je ta država. Ja, ampak vprašanje nisem zastavil vam, ampak gospodu Centenu. Ja, ampak zaključili ste svoj čas. Celo eno dodatno minuto sem vam dal eh, za fleksibilnost tukaj podal sem samo nekaj temeljnih eh, podatkov, da bi pomagal pri tej razpravi, tako da bo razumljiva za vse. Tako, gospod Tremoza, izvolite. Lep pozdrav. Dobrodošli eh, v Evropskem parlamentu tudi v imenu skupine, skupine ALDE. Čestitamo vam za imenovanje in upamo na dobro sodelovanje. Tri vprašanja imam za vas. Prvič. Portugalska je zelo dobro znižala svoj javni dolg, ampak druge države kot Francija in Španija sta še, še vedno ohranili eh, javni deficit več kot 3 odstotke v zadnjih letih. Glede na nizke obrestne mere, me zanima, kako ocenjujete to vprašanje, seveda v vaši vlogi kot novi predsednik Evropske skupine. Drugo vprašanje je, Zdi se, da se pravila za bail-in uporabljajo na zelo diskrecijski način. Novo banko na portugalskem, potem španska banka in eh, banka Veneto in Vincenza, to so primeri, ko so se enaka pravila uporabljala na zelo različne načine. Direktiva glede eh, plačil se poleg tega uporablja zelo različno v posameznih državah članicah. Predvsem zaradi različne stopnje slabih posojil. Eh, Mario Draghi je povedal, da je prav to, da se eh, prepozno plačujejo eh, problem slabih posojil. In pa še zadnje vprašanje. Gospod Delindos je bil eh, izbran kot predsednik ECB-ja in mi smo sicer mislili, da je bil Lane boljši kandidat, ampak zanima me, kako naj pojasnimo javnosti, da je evrska skupina izbrala enega izmed eh, svoje skupine, da bo predsednik ECB-ja. Ali ste torej na tak način v bistvu ustvarili precedens? Kako boste zagotovili, da to ne bo odprlo vrata temu, da bi še naprej člani evrske skupine prosili za nadaljne pomembne službe v ECB? Hvala. Najlepša hvala, hvala gospod Tremosa za to vprašanje. Pakt za stabilnost eh, in rast ima jasna pravila. Ta pravila izvajamo z močnimi zavezami strani vseh držav članic. Kar se tiče razlik med posameznimi državami, Imamo sedaj eh, situacijo, ko so razlike manjše, kar se tiče finančnih indikatorjev. To so dobre novice za Evropo. Imamo nasplošno gledano uravnoteženo stališče, poleg tega pa je konvergenčnost med eh, posameznimi državami tudi višja. Torej, pogosto smo jih ocenili skladne z omejitvami glede javnih deficitov. Francija in Španija pa bosta gotovo zaključili svoje ukrepe povezane eh, s tem vprašanjem, tako eh, da boste tudi skladni. Potem pa, kar se tiče finančnega sektorja, naslednje vprašanje. Trenutno obstaja veliko pomembnih eh, zakonodajnih aktov, ki se jih uporablja po vsej Evropi. Ne bi se spuščal v posamezne primere, ki ste jih navedli, ampak pri tem je šlo za primere, ki so se dogodili v različnih eh, časovnih trenutkih in pri katerih eh, v bistvu veljajo drugačni zakonodajni akti za vsak primer posebej. Seveda smo pripravljeni na nadaljno prenovo eh, teh zakonodajnih aktov, če bo to potrebno, da bodo postali bolj kredibilni in da bomo torej omogočili nadaljne znižanje tveganja. To je povezano tudi z slabimi posojili, gre za izjemno pomembna vprašanja, z katerimi se bomo morali ukvarjati v prihodnosti. Evro je mlada valuta, Evrsko območje je mlado finančno-bančno območje. Prav zato moramo sodelovati, zato da bomo to izboljšali, da bo naše evrsko območje postalo bolj zrelo in da bomo vsi bolje razumeli in bolje izvajali vsa pravila na trajnosten in vzdržen način. Kar se tiče imenovanja gospoda De Gindosa v ECB, sam sem že imel priložnost, da sem čestital obima kandidatoma. Oba namreč eh, dobro poznam, že kar nekaj časa z njima sem tesno sodeloval v različnih okoljih. Življenjepisa obeh kandidatov sta bila izjemno dobra. Ministri v evropski skupini so ju zelo dobro ocenili. Pregled eh, obeh profilov in odločitev, ki so jo sprejeli finančni ministri, se je osredotočala samo na življenje pise in izkušnje obeh kandidatov. Mislim, da je najpomembneje, da je postopek izbire odprt, pregleden, tako da lahko vsi eh, čisto jasno in transparentno pregledajo, kakšne so pridnosti posameznega kandidata. Hvala. Najlepša hvala, Miguel Vigas, izvolite. <coughs> Lep pozdrav in dobrodošli v naš odbor, gospod Sentino. Včeraj sem imel priložnost, da sem prisluhnil vašemu govoru in malce sem bil razočaran. Po izkušnjah, ki smo jih doživeli na portugalskem, po letih eh, nadzora strani trojke, kjer smo videli, kako napačno se lahko uporabljajo pravila pakta za stabilnost in rast. Torej, ko smo videli, kakšne omejitve to omogoča, kako to preprečuje makroekonomsko stabilizacijo. Po vseh naših izkušnjah iz zadnjih let, tudi pod trenutno vlado, ki je začela z pogumnimi koraki naprej, ki so bili pogosto v nasprotju z priporočili Evropske unije. Torej, zanima me, gospod eh, minister, kaj točno menite glede pravil, ki jih zastavlja evro? Kako bi lahko na nek način omejili ta prociklični aspekt pravil, ki v vsakem primeru podaljšujejo kral, krizo in podaljšujejo trpljenje po vsej Evropski uniji? To je bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje je sicer povezano s tem. Zanima me, kaj menite glede povezovanja prihodnih eh, proračunov z strukturnimi reformami in evropskim semestrom. Namreč omejiti bi želeli učinek teh proticikličnih instrumentov. Ti instrumenti naj bi pomagali državam članicam, ki eh, so imele probleme zaradi pravil glede deficitov. Zanima me torej, kaj bi lahko sploh storili za to, eh, da bi vladam pomagali pri teh ukrepih zopr krizo, kako lahko spodbudimo dodatne naložbe. Pa še vprašanje glede dolgov. Vaši odgovori včeraj so bili popolnoma nezadostni. Govorili ste več o splošnih eh, idejah glede dolžniške krize, ampak zanima me več, kaj specifično mislite o dolgovih. Hvala. Najlepša hvala. Res je, vse to moramo podrobno analizirati. Ves čas poteka analiza tega, kako dobro pravila, ki smo jih sprejeli, delujejo. Gre za vsa pravila na področju našega dela v ekonomski in monetarni uniji. V vsakem primeru tukaj potrebujemo pravila, s katerimi bomo urejali delovanje posameznih držav članic in usklajevali ekonomski in finančni nadzor vseh držav. Tukaj obstaja tudi določen element fleksibilnosti pri izvajanju teh pravil in lahko se strinjate ali pa ne strinjate s tem, da je bila fleksibilnost uporabljena na najbolj učinkovit način, ki je mogoč. Portugalski primer po mojem mnenju jasno kaže na to, da je mogoče najti alternative. Alternative temu tako imenovanemu, eh, tej tako imenovani mešanici politik, ki je bila pripravljena za odpravljanje nastalih problemov. Evropa nima potrebnih orodij za upravljanje krize. Še posebej pa tega ni imela takrat, ko se je začela kriza. Prav zato smo takrat morali okrepiti mehanizme za upravljanje krize. Zato smo tudi ustanovili Evropski mehanizem za stabilnost. Sedaj pa moramo okrepiti ta mehanizem za stabilnost. In prav to sem upal, da boste razbrali iz mojih eh, komentarjev včeraj to je celotni kontekst. Pripraviti moramo odziv. V primerih dolžniške krize, kot smo jo videli, moramo biti namreč pripravljeni eh, na to, da hitro odgovorimo. Kot sem že povedal uvodoma, moramo slediti jasnemu cilju potrpežljivo moramo spodbujati tako eh, gospodinstva, kot tudi gospodarske subjekte, da bodo lahko v celoti izpolnili svoje vloge. Izpostavljam to, da moramo biti potrpežljivi. Namreč potrpežljivost je v takšnih trenutkih izjemno pomembna. Dožniške krize trajajo dolgo in težko se je. Um, izvesti iz njih. Če nadaljujem. Po mojem mnenju bi morali ustvariti dodatne mehanizme za financiranje in tudi za zmogljivosti naložb. To mora biti stabilno v celotnem političnem ciklu. omogočiti moramo ključne naložbe v najpomembnejših trenutkih, torej takrat, ko jih res potrebujemo, ko jih evropsko gospodarstvo res potrebuje. Hvala. Najlepša hvala, Sven Gigolt, izvolite. Hvala lepa, pozdravljeni tudi v imenu zelenih v Evropskem parlamentu. Vaša država in tudi, torej prispevek vaše države in vaš osebni prispevek je pokazal tistim, ki pravijo, da države na jugu Evrope ne morejo biti uspešne, da ne morejo imeti uh, uspešnega evra in tako naprej. Torej, to, kar ste vi storili za združevanje Evrope, je bilo res pomembno. To nam je všeč in mislim, da ste mnogim tudi v tej uh, dvorani pokazali, da so imeli napačno mnenje vprašanje je, kaj se bo zgodilo pri naslednji makroekonomski krizi. Prav zato mora, morate biti v evrski skupini ambiciozni. Pozvati morate k temu, da se sprejmejo reforme, s katerimi bo sistem postal bolj vodotesen. Danes imamo prvo izmenjavo mnen, zato bi vas vprašal nekaj o institucionalnih odnosih. Zanima me, ali boste v našem parlamentu bolj na voljo za izmenjavo mnen z neposredno izvoljenimi predstavniki v Evropskem parlamentu, torej bolj kot je bil vaš predhodnik. Drugič, ombudsman je v svojem zadnjem priporočilu pozval svet, da svet slabo upravlja eh, določene zadeve. Namreč stališča držav članic v svetu niso transparentna niso pregledna. Kaj boste storili vi, da boste povišali transparentnost v evrski skupini? Ali boste vsaj omogočili to, da vidimo, katera država članica je sprejela kakšno stališče? Transparentnost je izjemno pomembna pri eh, tistih, ki imajo moč in evrska skupina ima v Evropi verjetno skoraj največ moči. Kar se tiče izvolitve eh, direktorja ECB, naj omenim še to, da je v svetu financ zelo malo žensk na visokih položajih. Kaj boste storili vi za to, da bodo ženske imele večjo vlogo pri gospodarskem odločevanju v Evropi? Najlepša hvala. Hvala, gospod Gigold. Izjemno pomembno je, da smo ambiciozni, še posebej v tem trenutku. Prav zaradi razlogov, ki sem jih že omenil prej. pripravljeni moramo biti, pripravljena moramo imeti orodja in odgovore na izzive, ki ležijo pred nami. Kot sem omenil že včeraj, mislim, da vidimo kar nekaj izzivov za Evropo, ki, pravi, ki prihajajo tako od zunaj kot od znotraj. Največje notranje tveganje je gotovo to, da ne bi storili nič, da bi bili zadovoljni sami s sabo in svojim napredkom in prenehali z razvojem. Mislim, da moramo ostati ambiciozni. Kot ste omenili, je pomembno izpostaviti pomembno politično zamisel glede tega, da imamo alternative. V demokratični družbi je zelo pomembno, da državljanom ponudimo alternative in te alternative res obstajajo. ni tako, da bi bila pred nami samo ena pot. Obstaja več poti, o katerih moramo razmisliti in razpravljati. Torej, te alternative obstajajo. In najboljši način, kako jih promovirati, kako jih unesti v razpravo, je to, da smo kar se da transparentni. Tukaj se strinjam. Kot sem povedal že prej, na začetku svojih uvodnih izjav, sem v celoti odprt in pripravljen na izmenjavo mnen z vami. Vedno, ko bo to potrebno in mogoče, bomo z vami delili informacije. Transparentnost delovanja evrske skupine se je pred kratkim izboljšala. Seveda lahko to še dodatno popravimo, ampak mislim, da smo pred kratkim dokazali to. da smo z dodatnimi notranjimi pravili še izboljšali transparentnost. Vsekakor je pomembno, da pojasnimo, kakšen je način sprejemanja odločitev, seveda pa ga moramo tudi zaščititi, namreč pogosto je govora o občutljivih vprašanjih. Ne smemo pa postavljati pod vprašanje odgovornosti evrske skupine. Najlepša hvala. Hvala. Kaj pa vprašanje enakosti spolov? Ja, še to je. Ja. Za vse nas je zelo pomembno razmisliti o tem, kako lahko izboljšamo enakost spolov. Kar se tiče specifično tega primera, vse države članice imajo možnost, da predstavijo kandidata. Rezultat je pa takšen, kot je in eh, vsakega kandidata ocenjujemo individualno. Ampak v posameznih državah članicah moramo morda to bolj upoštevati. Če govorim kot eh, finančni minister Portugalske, mislim, da smo mi storili že veliko za to, da bi spodbujali eh, enakost med spoloma na tem področju, je pa to nekaj, kar morajo storiti države članice. Vali. Hvala lepa, Marko Vali, izvolite. Najlepša hvala. Hvala, gospod Centano. Tri vprašanja imam za vas. Prvič, kar se tiče upravljanja gospodarske in monetarne unije v prihodnosti. Zanima me več o inštrumentu, ki bi lahko bolje uskladil šoke, kot pa to, kar imamo do sedaj. Torej, trenutno imamo 25 milijard preko 7 let za blaženje šokov v evrskem območju. Ali ne bi bilo bolje, če bi uporabili fiskalne transferje na tem področju in bi na tak način ustvarili optimalno fiskalno območje, namesto tega pa uporabljamo te instrumente. Trenutne zmogljivosti ne bodo mogle preprečiti šokov, če se zgodi nadaljna kriza. Kaj torej menite o fiskalnih transferjih? In potem drugič, varne evrske obveznice, to je instrument, ki ga trenutno vzpostavlja komisija. To sicer ni. Uh, mutualizacija dolgov, ampak je nekakšna sekuritizacija torej, eh, dolgov. Vprašanje je, kako, bo, eh, kako se bo to obneslo. Banke bodo prevzele tukaj dele tvegan in to bi lahko res odprlo Pandorino skrinjico za periferne banke. Pri njih bi namreč lahko eh, se ustavil celotni državni dolg. Vemo, kako uh, se to lahko odvije, do če se lahko privede. Ali ne bi bilo bolj smiselno, da bi imeli potem preprosto evrske obveznice, namesto da ustvarjamo takšen kompleksen instrument, ki lahko vse poruši. Pa še banke, ne vem, nisem opazil nobenih specifičnih. Um, specifičnih ukrepov zoper likvidna sredstva, ki so na računih bank. Ne vem, kako boste vplivali na ta sektor, ki bi lahko negativno vplival na sistemske banke, če pride do nadaljne krize. Hvala. Najlepša hvala, gospod Vali. Ne bom vam odgovarjal po italijansko, če se strinjate s tem. Hvala lepa za ta vprašanja. Mislim, da so izjemno pomembna. Kar se tiče proračunskih vprašanj, ne povem naslednje. Pomembno je, da evrsko območje opremimo z različnimi instrumenti, tako da bo lahko dobro obladovalo krize, da se bo izboljšala konvergenčnost in da se bodo okrepili instrumenti v evrskem območju. Skupaj se sprašujemo o tveganjih, ki obstajajo in ki si jih delimo, prav zato moramo nadaljevati z razpravo na tem področju. To je del delo, ki nas čaka v prihodnosti. Razmisliti moramo o proračunskih vrsticah, ki lahko nekako pomagajo pri teh vprašanjih. Ta razprava je povezana tudi z tem, kako porabljamo sredstva in kako jih pridobimo, torej kako se financira proračun. Ustvariti moramo stalne načine financiranja za proračun. Namreč le na tak način lahko ustvarimo stabilno okolje za prihodnost. Razmišljati moramo torej o obeh vprašanjih. Kar se tiče evrskih obveznic, To je vprašanje, ki je za trge zelo uh, pomembno in zato tudi občutljivo. V evrski skupini se zavedamo, kako občutljivo je to vprašanje. Namreč eh, odziv trgov na odločitve naših institucij je zelo nepredvidljiv. Omenili ste cene. Glede specifičnih tveganj je to seveda zelo zahtevno vprašanje, zato moramo biti previdni, ko oblikujemo takšne rešitve. Rešitve morajo biti vključujoče in ne smejo prispevati k razdeljevanju. V bistvu gre za enako zadevo tudi pri bančnem sektorju. dopolnjujemo ukrepe iz roadmapa 2016, ki zdaj kar zadeva slada, slaba posojila. O tem poteka interna razprava, komisija pripravlja svežen na to temo in na tak način želimo eh, torej, pripraviti odgovor na to vprašanje. Vzpodbujati moramo vključujoč in integriran notranji eh, trg, namesto da ga fragmentiramo, namreč to ne bo služilo nikomor. Hvala. Če se prav spominjam, sporočilo komisije govori o povezavi med slabimi posmojili in eh, sredstvi. Sedaj pa je na vidi gospod Bernard Monod. Najlepša hvala za besedo. Tudi jaz bi se rad zahvalil govorniku. V naši skupini vedno pravimo, da bi morali predviditi več demokratičnega nadzora nad ekonomsko in monetarno unijo, kajti bistvenega pomena je, da EMU učinkovito lahko spremljajo tudi državljanje Evropske unije. Prek eh, mehanizma SSM bomo zagotovili nadzor nad novimi bančnimi posojili, tudi slabimi bančnimi posojili, kar pomeni, da bomo imeli nekoliko več spremljanja tudi nad eh, posojili namenjenimi eh, MSP-jem. Bi pa s tem lahko ogrozili celoten ekosistem zagotavljanja posojil MSP-jem. Enotni nadzorni mehanizem bi lahko zaradi tega znatno zmanjšal BDP na letni ravni in zaradi tega so številni poslanci spregovorili proti tej ureditvi. Menijo, da SSM pravzaprav prejudicira celoten eh, postopek sprejemanja zakonodaje, ampak ECB eh, e še vedno ustraja pri svojem in bo tudi ta teden objavila svoje poročilo, pri čemer bo ignorirala vlogo MSP-jev. Tako da me zanima, kakšno je vaše mnenje glede tega vprašanja. Poleg tega bi izpostavil še Latvijo. Ne bi se sicer spuščal v prevelike podrobnosti, ampak eh, slišali smo, da nihče ne more prisiliti nikogar v odboru Evropske centralne banke, da odstopi to zadeva celotno Evropsko unijo. Zanima me, ali menite, da to kaže na pomankanje demokratičnega nadzora pri Evropski centralni banki? Obstaja tudi veliko tveganje, da prihodnji monetarni sklad, ki bo odgovoren tudi za monetarno situacijo držav članice, ne bo institucija, ki bi bila pod demokratičnim nadzorom, kar pomeni, da ne bo podvržena uh, političnemu nadzoru. Tako da me zanima, kakšne varovalke boste vzpostavili, da boste zagotovili ustrezen nadzor. Hvala. Uh, uh, Najlepša hvala za to vprašanje. Gre za zelo pomembno vprašanje institucionalnega ustroja. Tako da moramo biti pri vseh korakih zelo previdni. Ta previdnost eh, velja na vseh področjih. Glede mojega pogleda na neodvisnost centralne banke, naj povem, da smo dosegli oblikovanje institucij, ki z vidika monetarne politike zagotavlja ECB določeno stopnjo neodvisnosti. Ta je usklajena z stopnjo zaupanja, ki jo potrebujemo zato, da ta institucija lahko razpolaga in upravlja z instrumenti, ki so ji zaupani. to velja tudi za kredibilnost njenih lastnih politik in instrumentov. To ne pomeni, da ECB ne odgovarja za odločitve, ki jih sprejme. Tu gre za izboljšanje odgovornosti in to lahko sklenem na podlagi vaših pripomb. Seveda je pomembno, da to upoštevamo pri odločitvah glede politik se mi zdi izrednega pomena, da upoštevamo to neodvisnost. Glede proračuna in glede EMF-a, zaenkrat o zadevah še razpravljamo. Postopka proračunskega nadzora ne bomo spreminjali. V paktu za stabilnost in rast je jasno zapisano, kako poteka proračunski nadzor z institucionalnega vidika. Tako da ne moremo podvajati mehanizmu nadzora za ESM ali mora biti prihodnji ESF. Še pet minut imamo in eh, sedaj nam primankuje časa. Zato bomo poskušali sedaj predvideti pet minut za govorce v imenu politični skupin, v drugi krogu pa se bomo morali omejiti na štiri minute. Tako da da dajem besedo en sender za ELS. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni, gospod predsednik eh, Evroskubine. Najlepša hvala, da ste danes z nami in eh, da ste pripravljeni razpravljati z nami. Razprave so bile že od samega začetka zelo zanimive. Makroekonomski kazalniki, to so zelo zanimive zadeve in stopnja rasti za leto 2017 je 2,5 odstotka BDP, kar je dobro. Stopnja deficita se znižuje in tudi stopnja brezposelnosti se zmanjšuje, kar kaže na to, da so reforme na področju trga dela začele učinkovati. Države članice si prizadevajo, da bi zmanjšale svoje primankljaje, vseeno pa je treba storiti še več za to, da bi se raven javnega dolga znižala na spremljivo raven, da bi postala vzdržna. To so težave, s katerimi se soočamo tudi v moji državi. Odplačilo dolgov predstavlja velik strošek za države članice. Zaradi tega države članice ne morejo vlagati v sredstev v nujne naložbe in rast. Obenem pa so obrestne mere trenutno zelo nizke. Če pa se bo rast povečala, bi lahko pri, zaradi tega prišlo do velikih težav. Tako da me zanima naslednje. ECB tesno spremlja vsa ta vprašanja. Izredno dobro ste seznanjeni s to problematiko. Zanima me, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli za to, da bi zmanjšali raven javnega dolga. Ali bi to lahko poslala, postala prednostna naloga? Bi lahko na države članice pritisnili, tako da spremajo potrebne ukrepe? V parlamentu pogosto govorimo o tem, da morajo države članice biti odgovorne, preden lahko izkažejo solidarnost. Mislim, da bi morali pokazati solidarnost v vsakem primeru. Ampak seveda morajo potem države članice tudi sprejeti svojo odgovornost. Hvala. Eh, Gospa Sande, zelo pomembno je, da razumemo tisto, kar ste izpostavili glede odplačila dolgov in eh, glede vpliva tega na to tranzicijsko obdobje, v katerem se še vedno nahajamo. Drugače pa so kazalniki nasplošno pozitivni. Več kot 7 milijonov delovnih mest eh, smo ustvarili v Evropski uniji od eh, negativnega stanja v krizi. Še vedno pa je nekaj asimetrij v evro močju. Je pa zelo pomembno, da vsem državam članicam povemo, da je treba ukrepati finančna kriza ima veliko posledic za našo prihodnost. Na podlagi prejšnjih finančnih kriz smo ugotovili, da je zelo pomemben trenutek, ko se začne zmanjševati količina dolga. To je najpomembnejše zato, da spodbudimo rast. Zato moramo zagotoviti, da vse države članice začnejo s temi postopki. Če si pogledamo zadnje podatke za države, ugotovimo, da, so, da se je večina držav že znašla v tej fazi in da bo treba v prihodnje ta proces še spodbujati. Hvala. Najlepša hvala, Paul Tang. Hvala, predsednik, hvala, gospod Sendenjo, da ste danes z nami. Imel bi bolj splošno vprašanje. Glede tega, kaj ste se odločili od predhodnika, gospoda Dajzelbluma. Zelo dobro je, da sta nekaj časa sopredsedovala, ampak eh, kako bomo zagotovili zaupanje med severom in juz, jugom? Spominjam se številnih primerov, ki so samo še dodatno izpostavili pomankanje zaupanja. Pred nami so vprašanja bančne unije, finančne zmogljivosti, ki to je potrebno, da zagotovimo zaupanje med severom in jugom. Zanima me, kaj boste storili za to, da premostimo to vrzel. To je moje prvo vprašanje. Drugo pa se nanaša na demokratično preglednost. gre za imenovanje v odbor ECB. V evroskupini se že razpravlja o tem in tudi Evropski parlament bo, po, bo vključen v posvetovanje in bo podal svoje mnenje. Kaj naj torej storimo v okviru Evropskega parlamenta? Je to del demokratične preglednosti, glede na to, da bi parlament lahko imel eh, pomembno besedo pri tem? Eh. Hvala, gospod Teng. In najlepša hvala za čestitke. Res je, to delovno mesto je polno izzivov. Zelo si prizadevam za delo na podlagi konsenza v evroskupini. Še bolj pomemben politični scenarij pa se nanaša tudi na vlogo Evropskega parlamenta v tem kontekstu. Zdi se mi, da mi politiki včasih eh, preveč povečujemo razlike med severom in jugom za namene lastnega diskurza. In da te razlike v resnici niso tako velike. Zelo pomembno je, da sodelujemo, da krepimo zaupanje, to sem danes že večkrat omenil. Zelo pomembno je, da Evropska unija deluje konstruktivno v vseh trenutkih, kot, tako tudi kot politični projekt. Zato gre pri krepitvi zaupanja. To je tisto, kar uh, sedaj potrebujemo. Oceniti je treba tudi, kako koristne so naše odločitve z, za državljane. Soočili smo se z zelo težavno krizo in uspelo nam je zgraditi ustrezen institucionalni okvir in tako smo dosegli uspehe, ki jih opažamo vsi v Evropi. Tako da bo treba v tem smislu delati naprej tudi na področju ekonomske in monetne unije. Je pa to zelo občutljivo vprašanje tudi za države članice. To razumem. Treba je opredeliti manevrski prostor in znotraj tega najti rešitve, ki bodo upoštevale naše potrebe. Zato je treba okrepiti odpornost evromočja, kajti od tega bomo imeli vsi veliko koristi in treba je zagotoviti, da bo tako tudi v prihodnje. In glede preglednosti, še čisto na kratko. O tem sem že govoril prej, ampak glede imenovanja podpredsednika odbora ECB, to je postopek, ki poteka ta teden, tu spoštujemo pravila. Pravila pravijo, da je treba pripraviti formalno javno zaslišanje tudi v Evropskem parlamentu. In to bo potekalo ta mesec. Tako da ste imeli tudi že prej priložnost izmenjati mnenja z kandidati. Mislim, to je to primerna ureditev, ki vedno dobro deluje. Gre za zelo podoben, podroben postopek preučitve, ampak tako pač navajajo pravila. Najlepša hvala, Utmar Karas. Gospod predsednik, veliko čestitk za vaše imenovanje. Kot poročevalec v senci za ELS trenutno delam na svežnju za zmanjšanje tvegan. Kot veste, nekateri argumentirajo, da bi jasni prag za zmanjšanje tvegan se nanašal predvsem na prage glede slabih posojil in da je treba to opredeliti, preden bo ureditev eh, popolnoma zaživela. Tu je treba poštevati tudi prvo poročilo glede znižanja slabih posojil, kar je januarja objavila komisija. Tako da moje naslednje vprašanje se nanaša na prihodnost. Uh, ESM-a. Kakšna je vaša vizija? Kako bomo ESM razširili na Evropski monetarni sklad in eh, kakšna bo vaša vloga v tem kontekstu? Najlepša hvala, gospod Karas. Hvala za vaše vprašanje. Načrt za leto 2016 navaja področja, na katerih je treba doseči napredek z vidika zmanjšanja tvegan. Komisija je predstavila že več svežnjev in o teh se že razpravlja. Po mojem mnenju bomo s tem izpolnili pogoje za zmanjšanje tvegan. Tako se bodo lahko začele tudi politične razprave glede mehanizmov delitev tveganja, ki jih omenja ta načrt. To pa je treba pospremiti z rednim spremljanjem napredka, spremljanjem kazalnikov tveganja. Tu gre za zmanjšanje števila slabih posojil in tudi tistih elementov, ki so jih omenila s predsednikom Galtierjem gre za kapitalizacijo bank. 516 milijard evrov smo dodali kapitalu evropskih centralnih bank, odkar smo začeli razpravljati o tem. Predelili smo tudi zmanjšanje dolga, upoštevali smo tudi delo evropskih agencij. Tudi te so bile zelo aktivne po krizi. In to je tisto, kar krepi zaupanje, kar poveča zaupanje v celoten proces. Glede ESM-a. Trenutno razpravljamo o tem, kako ukrepiti delovanje ESM-a, kako zagotoviti, da bo opremljen z dodatnimi orodji za upravljanje tveganj, zato da bi lahko uh, naše ekonomsko in monetarno območje bilo bolj odporno na tveganje tudi v prihodnje. Tu gre ponovno za prizadevanje za kitev eh, zaupanja. Vse članice evroobmočja, vse države članice morajo zaupati v delovanje teh institucij. Te pa morajo biti seveda popolnoma odgovorne tudi v odnosu do vlad. Trenutno pa jim primankuje takšne odgovornosti. Tako da, če sem čisto iskren, bi raje razpravljal o vsebini, na to pa bi o takšnih vprašanjih razpravljali v naslednji fazi. Komisija bo o tem govorila tudi v kontekstu novih eh, instrumentov na področju evropske zakonodaje. Gospod Mavridis, najlepša hvala. Gled, prosim, da si nadanete slušalke, razen če znate grško. Danes je dan materinskega jezika, kot sem izvedel danes do povdan. Uvodoma ste spregovorili o demokratični odgovornosti. To je zelo pomembno. Pomembno je, da je Evropska unija vključujoča in tega ni treba podrobneje obrazložiti. In poleg tega ste dejali, da je treba izpopolniti EMU z vzpostavitvijo bančne unije. Tako da bi vam zastavil nekaj konkretnih vprašanj. Nekatera so sicer kolegi že zastavili, ampak eh, bolj nasplošno. Od januarja 2013 velja eh, fiskalni dogovor in fiskalni pakt velja še danes. Glede na konvergenčnost v realnem gospodarstvu opažamo dokaj slabe rezultate, tega se vsi zavedamo. Tako da se moje prvo vprašanje glasi. Veliko pozornosti ste namenjali primankljajem v državah članicah. Nismo pa enake pozornosti posvečali tistim državam, ki imajo presežke. To je pač druga plat medalje. Naslednje vprašanje pa se nanaša na slaba posojila. Tu pa bom nekoliko bolj specifičen. Večina priznava, da slaba posojila niso nekaj, kar je povezano samo z bankami. To zadeva vse nas to zadeva vse institucije evroobmočja. Zanima me torej, ali bi lahko zagovarjali vzpostavitev slabih bank kot načina za upravljanje sredstvi, kajti to vprašanje zadeva številne države članice in banke v evroobmočju. Najlepša hvala in vedno bomo spremljali vaše delo, pri tem bomo kritični, zagotavljali pa vam bomo tudi podporo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Mavridis, hvala za vaše pripombe. Hvala za način, na katerega ste ocenili izzive, ki so pred nami. Strinjam se z nekaterimi pomisleki, ki ste jih eh, izpostavili. Glede konvergence, ta je bila nominalna in realna. glede na to, da je šlo za zelo težavno krizo. V kriznih trenutkih se procesi konvergentnosti še toliko bolj zapletejo. In kot sem omenjal že prej, je trenutni institucionalni ustroj nepopoln, ne spodbuja konvergenčnosti, ne omogočajo v popolni meri. Tega torej v ekonomski in monetarni uniji trenutno še ne zagotavljamo. Ti postopki pa so izredno počasni in eh, zaradi tega moramo biti potrpežljivi, to je nujno. Morajo pa biti institucije bolj pripravljene na konvergenco. In kot veste, na pri postopku za makroekonomska neravnotežja, gre za postopek, ki si prizadela za večje ravnotežje, ko gre za primankljaje in presežke. Obravnavamo evro moče kot celoto in uh, obravnavamo neravnovesja. Tako da zelo pomembno je, kakšen je skupni agregiran presežek. Gre za vprašanje, ali lahko presežke, privrčevana sredstva investiramo v države članice v evroobmočju, tam, kjer so primankljaji. Za druge komentarje pa žal nimam več časa, ampak pri slabih posojilih gre za vprašanje, ki se nanaša na realno gospodarstvo, tako da bo moramo biti pri tem previdni. Ohraniti je treba ekonomsko vrednost kar pomeni, da je treba še razviti mehanizme za insolventnost v naših državah, zato da lahko delujemo preventivno. Zelo previdni moramo biti pri upravljanju s temi sredstvi, pri katerih gre za realno gospodarsko vrednost. Glede slabih bank. Tu gre za zelo široko razpravo. Delati je treba v okviru zakonodajnih aktov Evropske unije. Tako da, to so razprave, ki bodo terjale nekaj več časa in o tem bi spregovorili pozneje. Najlepša hvala, Jose Manuel Fernandez. Najlepša hvala. Če si pogledamo napoved Evropske komisije za leto 2000 bo prišlo do divergence in eh, Portugalska bo rasla počasneje kot druge države. Druge države, ki so bile prej v podobni situaciji, recimo um, Irska ali pa Grčija in Cipra, bodo imele veliko večjo rast kot eh, naša država. Zanima me, kaj bi torej predsednik ECB predlagal finančnemu ministru Portugalske in premijev Portugalske, zato da se situacija spremeni. Najlepša hvala, Jose Manuel. Kot predsednik evroskupine bi vsem vladam v evromočju predlagal naj nadaljujejo z izvrstnim delom, ki ga trenutno že upravljajo. Še naprej bi morale spodbojati stabilnost eh, javnih financ, stabilnost finančnega sistema in poskušale bi poskušati bi morale izboljšati konkurenčnost evroobmočja v celoti. Trenutno smo v najdaljšem obdobju rasti evroobmočja v celotni zgodovini evroobmočja in uh, kazalniki so pozitivni, tudi za Portugalsko. Leta 2014 se je Portugalska začela če dalje bolj približevati povprečju evroobmočja in uh, trend je pozitiven. Kot predsednik uh, ECB bi bil zelo vesel, če bi vse države evroobmočja lahko uh, rasle tako, kot smo predvideli, vključno s Portugalsko. Ja, ampak to mi ne rastemo tako, kot predvideva povpreče. Kaj lahko storimo za to, da bi kaj spremenili? Eh. Najlepša hvala, gospod Fernandez. Jonas Fernandez je naslednji. Hvala za besedo in eh, čestitke k izvolitvi na mesto predsednika evro skupine in čestitke tudi za uh, zelo dobre rezultate, ki ste jih dosegli v, na portugalskem. Rekli ste, da je treba po eni strani biti v tem trenutku zelo ambiciozen, ampak da potrebujemo tudi določeno mero potrpežljivosti. Ko to slišimo, se sicer zavedamo, da je treba biti potrpežljiv, zlasti uh, kako se bomo lotili. Eh, Edisa, torej scheme za jamstva eh, za vloge. Ampak eh, ta svežen za zmanjševanje tveganja se mi zdi dober. In na podlagi tega svežnja delamo v parlamentu in v svetu, ampak napredek na dodelavi tega svežnja je zelo počasen. Vem, da je to vprašanje sveta, ekofina in tako naprej, ali vi kot predsednik eh, evroskupine vendarle menite, da bi lahko pritisnili na svet, da bi prišli prej do dogovora. Torej, če vidimo to ta splet kom, eh, ambicioznosti in eh, potrpežljivosti, je treba na nek način eh, upoštevati, da potrpežljivost včasih ni zelo konstruktivna. Hvala, gospod Fernandez. Drži, moramo biti potrpežljivi glede celotnega sistema in zato vas pozivam, da ste še malce strpni. Nismo strpni oziroma potrpežljivi zaradi samega potrpljenja, temveč eh, zato, ker pač vemo, da določene stvari pri odločanju trajajo določen čas. Sam to razumem kot <clears throat> dober tajming z političnega in gospodarskega stališča za nadaljno dodelavo teh, eh, te regulative in teh procesov. Sledimo seveda načrtu iz leta 2016 oziroma roadmap in eh, se bližamo nekaterim ciljem. In kot predsednik eh, Evroskupine bom pospeševal ta razvoj oziroma pomagal pri nadaljem razvoju teh razprav. Za finančno stabilnost Evrope je zelo pomembno, da junija letos že dosežemo konkreten napredek. Hvala. Dva kandidata v postopku catch the eye imamo. Prosim, da se držite časa. Najprej gospod Papa Dimulis. Gospod Senteno, vesel sem bil, ko sem slišal vašo zelo pozitivno oceno stanja v Grčiji. In rekli ste, da razvoj in dogodki v Grčiji zbujajo upanje, In na zadnjem sestanku Evroskupine ste rekli, da je sedaj žogica na strani Grčije. Zelo ambiciozno je. Eh, rokovnik ste ali časovnico ste pripravili za grško vlado, ki mora pripraviti celovite strategije za uh, zdrave javne finance. Po aprilu bo Grčija zapustila poseben program pomoči in do junija boste potem imeli čas, da nam predstavite ukrepe, ki jih predlagate in nam predstavite rezultate ocenjevanja grškega eh, programa. Gospod Sakaloktos je to tudi tako opisal. Ali se strinjate s tem in kaj mislite, da pomeni, da je žogica sedaj na strani Grčije? Kaj moramo narediti, da bomo to mukotrpno stanje končno uh, zapustili? Ostajam in vedno bom optimist, kar zadeva dogodke oziroma trende razvoja v Grčiji. Grčija je odločena, in grški eh, ke oblasti so zavezane temu, da do zastavljenih rokov eh, opravijo vse, kar je potrebno. Če rečemo, da je žogica sedaj v rokah Grčije, to pomeni, da mora Grčija doklju, z, zaključiti, dokončati nekatere postopke, ki so uh, potrebni, preden bo prišlo do naslednjega izplačila uh, pomoči. Znaki, ki jih vidim jaz in moji kolegi v Evroskupini, so zelo obetajoči. Ne dvomim, da bo Grčija uspela pri opravljanju tega naloge. Hvala, Nina Gil, eno minuto. Hvala, predsednik. Tudi sama bi želela čestitati, tako kot drugi k izvolitvi na to funkcijo. Evropsko gospodarstvo torej raste, torej sonce sije, ampak če si ogledamo situacijo, istočasno raste tudi neenakost v Evropi. 40 odstotkov vsega bogatstva na svetu je v rokah enega odstotka ljudi. In mislim, da je tega se treba lotiti. Eno leto pred evropskimi volitvami je pomembno, da državljani vidijo, da se Evropa sooča z 120 milijonov revnih, za 80 milijonov otrok, ki živijo pod pragom revščine. To je res sedaj priložnost za komisijo, da razvije neko strategijo za boj proti neenakosti. Vi v svoji funkciji tudi lahko stvari e, izboljšujete. Kako boste dosegli prave reforme, približevanja ali konvergence, da bi se lotili odpravljanja teh problemov. Hvala lepa, zelo široke teme ste se lotili in hvala, da ste omenili ta, te probleme. Res je pomembno pospeševati vključujoče strategije rasti. Že dolgo časa smo živeli z visoko stopnjo brezposobnosti in to je bil uničujoč fenomen v naših gospodarstvih in je povzročal novo, novo pojav revščine. Zato imamo sedaj uh, cilje, kot so gospodarska rast, ustvarjanje novih delovnih mest. Uh, Pri tem je treba tudi specifičnosti trga dela upoštevati, ko gre za mlade brezposelne, ki jim je treba dati možnost eh, za zaposlitev. Drži tudi, da imamo v Evropi neenakosti, zaradi katerih so potrebni konvergenčni ukrepi. O tem sem že prej rekel, ko sem govoril o tem, da je treba pospeševati konvergenco v okviru evroobmočja. To je pomembno za naše šo strukturo različnih politik. Vsekakor se bomo teh vprašanj lotili z ciljem, da pospešimo vključujočo rast. Hvala. Najlepša hvala. Želel bi se zahvaliti predsedniku Sentenu za odličen začetek našega sodelovanja in dialoga. Veselimo se nadaljevanja tega procesa in veseli bomo, ko se bomo lahko srečevali in eh, na podlagi delovnih metod enih in drugih eh, bomo lahko svoje zaveze in svoje obljube izpolnili. V tem dialogu bo parlament tudi poskušal pospeševati vsega, Eh, transparentnost, eh, odgovornost eh, in podobne mehanizme demokratičnega nazora. Hvala. so dirkali. Kolegice in kolegi, nadaljujmo, nekoliko nam zmanjkuje časa in eh, da ne bo ta zamuda prevelika, predlagam, da gremo na naslednjo točko dnevnega reda, to je Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik, letni pregled rasti za leto 2018. Danes popovdne bomo o tem glasovali. Poročevalec je gospod Paje iz eh, politične skupine SND. Pet minut imate na voljo, gospod Paje, izvolite. Najlepša hvala. nov obraz za predsedniškim eh, gomizo. Čestitam. Veste, da je ta tema zelo zahtevna in želel bi se zahvaliti vsem, ki so mi pomagali pri pripravi tega osnutka poročila. Politične skupine so bile zelo konstruktivne, zato smo lahko eh, dosegli marsikateri kompromis to poročilo o evropskem semestru ugotavlja napredek na področju proračunskih politik, ko gre za eh, odpravljanje razlik med državami in članicami, ko gre za pospeševanje rasti, ko gre za izboljšave pogojev za poslovanja. Vesel sem in to ugotavljam poročilu, da gre za gospodarsko rast, sedaj imamo stabilno gospodarsko uh, klimo, v kateri lahko marsikaj dosežemo. In sedaj imamo še vedno veliko možnosti uh, napredka na, podlag, na področju cele vrste gospodarskih uh, inštrumentov. Zaposleni se soočajo z hitrimi tehnološkimi eh, spremembami in spremembami v pogojih zaposlovanja in poskušajo se odzvati na to. Želel bi predvsem omeniti pet točk, ki se mi zdijo zelo pomembne. Investicije je treba povečati zlasti iz javnih sredstev. Premalo je naložb v gospodarstva in zato komisija ocenjuje, sedaj ovire za, več, eh, za boljši naložbeni cikl. Gre za celo vrsto partnerstev, ki se tukaj sicer vzpostavljajo, ampak eh, <clears throat> fiskalna konsolidacija še vedno se ni prelila v ustrezno povečanje investicij. To je potrebno, če hočemo ustvarjati nova delovna mesta. Potem eh, drugo, fiskalna in proračunska disciplina, kajti naše finance tako v državah članicah, kot tudi na ravni EU morajo biti solidne in vzdržne. Treba je računati s povečevanjem eh, plač. Mario Draghi je naprimer to predlagal in to je tudi eno od področji, kjer je treba eh, zmanjšati javne izdatke. Potem je problem strukturnih reform tukaj, zlasti ko gre za podporo mladim, potem treba je bolj zagotoviti podporo MSP-jem, okrepiti uh, sisteme socialne varnosti. To je treba narediti zato, ker se soočamo s konkurenti na globalnem trgu, In če hočemo, da bo Evropa še naprej dala možnosti in upanje mladim in uh, brezposelnim, je treba te ukrepe izpeljati. Treba se je izogniti tako imenomu šopingu na področju čim bolj ugodnih davščin. Multinacionalke, veliki koncerni to še vedno počenjajo, eh, selijo svoje proizvodnje in sedeže v države z nižjimi davki. In potem na koncu, tukaj govorim o večji, večjem sodelovanju v pogajanjih o tem semestru. Nacionalni parlamenti, regionalni parlamenti eh, morajo pri tem sodelovati, zato da bodo lažje uresničevali zahteve v Eh, praksi. Zelo na kratko in na hitro sem vam to predstavil, gospod predsedujoči. Upam, da boste to poročilo pri glasovanju danes popovdne podprli. Hvala, sedaj pa poročevalci v senci. Tri minute vsaka. V imenu ELS-a Tom Vanden Kandelare. Hvala, gospod predsedujoči. No, dobro je, da, se je, eh, da so se pogajanja začela in mislim, da smo, ko gre za tale eh, osnutek poročila, dosegli dober kompromis, ki upam, da ga bomo podprli danes popovdne. Baje in drugi smo opravili veliko konstruktivnega dela. ELS skupina podpira vse kompromise, ki smo jih dosegli v končnem poročilu ko gre za strukturo in za vsebino, je moč najti celo vrsto zelo pomembnih zadev. Tri bi želel povdariti. Najprej, kar zadeva naložbe, investicije. Kot parlament zahtevamo, da je treba najti ravnotežje med zasebnim in javnimi investicijami. Gre za uh, potrebe po investicijah za večjo rast. Poudarjamo tudi pomen odprave tako imenovanih oskih grl pri investicijah. Belgijske izkušnje namreč kažejo, da se takšna oska grla uh, vsak dan pojavljajo. Druga stvar. Odgovorne javne finance. Tukaj poudarjamo, kako je to pomembno. Vemo, da ni vzdržnega gospodarskega razvoja brez vzdržnih financ. Naše sporočilo v zvezi z starajočim se prebivalstvom je povezano z pozivom državam članicam, da to upoštevajo pri eh, njihovih eh, strategijah razvoja. Tretjič, tudi strukturne reforme so povdarjene v poročilu, to me veseli. Strukturne reforme za večjo produktivnost namreč pritegnejo investicije in pomenijo povečanje realnega dohodka. Potem povdarjamo tudi trg dela, prihodnje uh, ukrepe na trgu dela. Tako smo neke vrste uravnoteženo sporočilo uh, uspeli zapisati v to poročilo. Tako da imamo dejavn trg dela in tudi socialno podporo. Kar zadeva skupno stanje držav članic evroobmočja, kot parlament moramo ocenjevati tako agregatni položaj celotnega evroobmočja, kot tudi prispevke drugih držav v paktu za stabilnost in rast. Vesel sem, da bo sedaj parlament resnično uspel svoja stališča uveljaviti. Očitno je, da slišijo naš glas tudi drugi. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri eh, pripravi tega poročila. Hvala, sedaj pa v imenu EKR Ben Roke, Luke. Hvala, tudi sam bi se zahvalil uh, kolegi. Aj. Bajeju za dobro vzpostavljeno sodelovanje pri pripravi tega eh, poročila. Na začetku, ko smo prebrali osnutek, prvi osnutek tega poročila, je prišlo do Eh, viharnega odziva. Veliko ljudi je reklo, to pa ne moremo podpreti, ampak imeli smo potem veliko razprav z poročevalci v senci in eh, poročevalec je bil zelo kooperativen tukaj, tako da smo lahko dosegli dobre kompromisne predloge, tako da jih bomo lahko tudi mi podprli po posamez, na posameznih področjih je seveda še nekaj vrzeli, ki bi jih bilo treba zapolniti, kar zadeva fiskalno ni položaj evrskega območja, recimo tukaj nismo dosegli dogovora, ampak nasplošno je poročilo dobro izpadlo, povdarja okvir, ki ga predstavlja fiskalni dogovor ali fiskalni pakt, potem poziva k ustvarjanju pogojev za več zasebnih investicij v evromočju. Potem omenili smo tudi neenakosti v okviru razvoja evroobmočja in znotraj posameznih držav. In s tem v zvezi smo našli besedilo, ki se nam zdi, da dobro odraža zaskrbljenost eh, zaradi vse več eh, območij revščine v državah članicah. Istočasno pa povdarjamo gospodarsko rast, ki pa ni dovolj še vplivala na odpravljanje neenakosti. Zato menimo, da potrebujemo dodatne ukrepe za spodbujanje gospodarskega razvoja. Več različnih dobrih zahtev smo sedaj vključili na podlagi dogovora v poročilo in zato EKR lahko podpre to poročilo o evropskem semestru. Hvala. Hvala poročevalcu za dobro sodelovanje, poročevalca v senci Alde skupine ne vidim, ampak gospod Tremosa je tukaj dobra zamenjava. Hvala, Karolina je morala oditi in pustila mi je dva odstavka, ki jo bom sedaj prebral. Zahvaljuje se eh, poročevalcu in poročevalcem v senci za dobro upravljeno delo v zadnjih nekaj tednih. Povdarja tudi, da večino kompromisov lahko podpre ALDE, politična skupina. Seveda bi mi želeli več povdarka strukturnim reformam v poročilu, digitalnim gospodarstvu, ampak na koncu se nam zdi, da smo dobro ravnotežje našli v Eh, tem besedilu v zadnjih tednih. Potem končno, ko gre za priporočila za posamezne države članice. Morala bi biti zavezojoča ali pa so nesmiselna, kaj ti države članice sedaj same odločajo o tem, ali jih bodo spoštovale ali ne. In v zadnjih nekaj letih ugotavljamo, da veliko teh priporočil države članice sploh niso upoštevale. Torej morajo v prihodnosti biti ali zavezujoča ta poriporočila ali pa jih sploh ni treba posebej poudarjati iz leta v leto. Hvala. Hvala. Miguel Urban Krespo v imenu politične skupine GUE. Hvala, predsedujoči. Najprej Tudi mi čestitamo poročevalcu za ogromne napore, ki jih je naredil pri pripravi besedila, ki izpolnjuje zahteve vseh političnih skupin. Istočasno pa kritično ocenjuje evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik. Mi bomo glasovali za večino tega, kar je v poročilu, vendar uh, nam nekaj stvari še dela velike težave. Morda bi lahko rekli, da se strinjamo z analizo, ki je vključena v tem poroč poročilu, ampak predlagane rešitve v tem besedilu pa niso vedno tiste, ki, za katere bi se mi zauzeli. Kljub gospodarskemu oživljanju je vsakodnevna realnost še vedno takšna, da mnoge pravice, ki so jih zaposleni v finančni krizi izgubili, ostajajo v preteklosti. Eh, pogoj, življenski pogoji delav, delavcev so postali zelo težki in ostali zelo težki. To je nekaj, kar bi morali odpraviti in tukaj se mi ne strinjamo. Majhne reforme v mehanizmih vladanja ne bodo zadostovale. Treba je eh, radikalno spremeniti eh, ekonomsko arhitekturo. Namesto približevanja konvergence smo priča strukturnim spremembam, ki še poslabšujejo neenakosti. Priča smo recimo v uničenja proizvodnih zmogljivosti v Evropski uniji. Evropski semester bi moral ravno obratno doseči. Imamo celo vrsto finančnih inštrumentov, tudi gospodarski oziroma monetarni sklad o katerem je bilo danes govora. Če hočemo odpraviti neenakost, moramo načrtovati industrijski razvoj in investicije, ki bodo pomenile spremembo celotnega proizvodnega modela. Visoko kakovostna delovna mesta moramo ustvariti v državah članicah. Zlasti v tistih, ki imajo najvišjo stopno brezposobnosti in v tistih, ki lahko pomagajo evropskemu gospodarstvu v eh, tranziciji v zeleno gospodarstvo. To je nekaj, kjer se naše stališče razlikuje od tega poročila. Poudarjamo tudi, da so velike omejitve eh, pakta za stabilnost, nekaj, kar uvira razvoj, tudi Junkerjev načrt eh, ne daje rezultate. In število revnih se povečuje, tako kot se povečuje število bogatašev. In to je situacija, v kateri so mnogi ljudje ujeti. Mi bomo glasovali za mnoge kompromise, ne bomo pa celotnega poročila mogli podpreti. Hvala. Bas Ekaut, zeleni. Hvala. Najprej naj se res zahvalim poročevalcu gospodu Bajeju za to delo. Vsako leto že tradicionalno pripravimo poročilo o evropskem semestru in o, eh, o letnem pregledu rasti. Vedno je bilo težko takšna poročila pripravljati, ampak tokrat mislim, da je poročevalec res opravil odlično eh, delo, ko je poskušal združiti vsa stališča. Seveda so deli poročila, kjer bi tudi mi želeli biti bolj jasni, bolj odločni ko gre za izogibanje plačevanju davkov, naprimer, in ko gre za reformo pakta za rast in stabilnost. Strenjam se s kolegom iz politične skupije GUE. Poročilo bi lahko bilo bolj odločno. Ja, to že, ampak glavno sporočilo tukaj je, da obstaja prostor za več, javnih naložb, da obstajajo možnosti za rast plač, da je možnost za odpravljanje neenakosti v naših družbah in da morajo investicije biti odraz podnebja podnebnih zahtev iz Pariške konference. Te stvari so vključene v tem poročilu. Mi zato ne bomo vseh kompromisov podprli, ampak glede na uh, glavno Eh, sporočilo tega eh, poročila, se nam zdi, da tukaj prišlo kar do nekega premika v naši miselnosti. Zato ta, to novo sporočilo, ki je v poročilu, eh, pomeni, da bomo lahko glasovali za poročilo. Seveda bomo kritični, ampak na koncu bomo rekli, tudi mi smo del tega premika v pripravi poročil in sporočil, zato bomo to podprli. Hvala. Neverjetno, kako se vsi strinjate danes v tej razpravi o tej temi. Tudi sam čestitam uh, poročevalcu iz EFT ni nikogar, iz NF-a ni nikogar. Torej bom dal besedo ponovno gospodu Bajeju, morda želi še kaj reči ob koncu. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem poročevalcem in poročevalkam v senci za njihove prispevke in za skupno delo. In upam, da bomo podprli danes, ko bomo glasovali o tem poročilu moje delo. Ja, glasovali bomo popovdne, catch the eye sedaj ne pride v poštev. 374 eh, predlogov sprememb je bilo uloženih in da smo prišli do tako dobre osnove za dogovor, treba je biti ponosen na to. Še enkrat hvala vsem, sedaj pa bo nadaljeval z vodenjem seje predsednik Gualtieri. So, move, uh, to... Torej gremo naprej na uredbo Emir. prvega od dveh zakonodajnih predlogov. Gre za zelo pomemben svežen. Ne bom prebral naslova tega predloga uredbe, ker je neverjetno dolg. Glede na to tudi, ker nas čas preganja. Besedo dam kar eh, poročevalcu Wernerju Langeju, ki, Langenu, ki nam bo predstavil to poročilo potem pa bomo začeli z obravnavo tega poročila. Werner, izvoli. Hvala, gospod predsednik. Kratek bom. 4. julija 2012 smo sprejeli uredbo o izvedenih finančnih eh, instrumentih. 4. maja 2012 2017 smo prvič eh, opravili pregled te uredbe in eh, na podlagi izkušenj zadnjih let je komisija prišla do pravih sklepov. Zato je eh, stališče in predlog komisije v velikem delu za nas spremljiv. To pa je seveda olajšalo delo poročevalcu. Najbolj pomembne stvari bom omenil, izboljša se obveznost poročanja gre za enkratno poročanje, zmanjšanje birokracije, potem se predlaga boljša kakovost podatkov, večja dostopnost do davkov, potem izvajanje obveznosti kliringa, ko gre za eh, pokojninske sisteme, za majhne finančne eh, nasprotne stranke, za ne, n, nasprotne nefinančne nasprotne stranke in tako naprej. Tukaj odpade eh, obveznost kliringa. Imamo tudi boljši dostop do centralnih nasprotnih strank, CNS, potem alternativ, eh, alternativni investicijski skladi, njihova obravnava se poenostavlja in pravzaprav S tem v zvezi ni treba kritizirati predloga komisije, treba je morda samo še nekatere predloge bolj jasno zapisati. V to poročilo je 26.1. letos sekretarjat v končni obliki objavil. Stvari, ki jih je treba spremeniti, so naslednje. Večja pravna varnost je tisto, ki jo je treba zagotoviti potem pogodbe s finančnimi nasprotnimi strankami, katerih sedež je v tretjih državah, potem pravočasno ustanovitev uh, subjektov za uh, clearing, potem obravnava transakcij, kjer je udeležena vsaj ena majhna nefinančna nasprotna stranka, potem gre za izvedene finančne eh, vrednostne papirje, s katerimi se trguje na borzah, potem sistemi pokojninskih schem, scheme. Tukaj bi novo rešitev morali najti, kajti šest let sedaj veljavni predpisi niso, kar zadeva investicije v pokojninske sklade, prinesli nobenega napredka komisijo in udeležence je treba tukaj pozvati. Potem finančne nasprotne stranke, nefinančne nasprotne stranke, tukaj predlagamo enako obravnavo, ko gre za obveznost kliringa, potem klasifikacijo uh, podjetij, ko gre za uredbo o listinjenju, ko gre za finančne institucije, potem, kar zadeva kliring, devizni, devizni fizično poravnani valutni terminski posli in fizično poravnani izvedeni instrumenti z valutno zamenjavo. Tukaj predlagamo rešitev, ki velja v globalnem sistemu. Svet je letos, lansko leto že dosegel eh, politični dogovor, ampak eh, to, eh, ta dogovor ni eh, korak v pravi smeri. Od predložitve poročila je cela vrsta udeležencev na trgu posredovala nove predloge, vsi jih imate te predloge in te je treba morda tudi premisliti. Ko gre za OTC pogodbe z izvedenimi finančnimi uh, instrumenti in nekaterimi drugimi zadevami. Zelo bi se zahvaliti tako komisiji, kot tudi kolegicam in kolegom za upravljeno delo. In upam, da bomo lahko pošteno vse predloge upoštevali. Do 28. februarja je treba vložiti predloge spremem, potem bomo imeli. Eh, sestanek s eh, poročevalci v, v senci. Poskušali bomo najti, kje so skupna stališča in kako lahko odpravimo razlike. Hvala. Najlepša hvala. Poročevalci v senci za SND je to Jakob von Weizsäcker. Izvolite. Najlepša hvala in hvala Wernerju. Mislim, da je pripravil odlično poročilo, ki temeli tudi na zelo dobrem priporočilu eh, oziroma predlogu strani komisije. Gre pa za zelo tehnično vprašanje. Mnogi dodatki, ki jih je predlagal Werner Langen, so dobra podlaga za delo. Omenil bom tri, lahko pa bi jih omenil še veliko več. Naprimer to, da se uvede in potem sinhronizira. Eh, mirovanje obveznosti kliringa. To je dobro, da se to vključi tudi v poročilo. Na tak način bi lahko institucionalno pritisnili in zahtevali, da se končno najde rešitev povezana z pokojninskimi schemami in težavami, ki se pojavljajo tam. Institucionalizirati bi morali namreč eh, ureditve, da se to res uredi. Na čelu Fran pa bi torej lahko dodali še eh, besedo transparentni, torej da bodo pošteni, razumni in nediskriminatorni tržni pogoji tudi transparentni. To bi bilo smiselno. Omenil pa bi še dve prioriteti z naše strani, ki jih želimo vzeti pod drobno gled. Najprej bi nasplošno povedal, da gre tukaj za področje uporabe obveznosti kliringa, ki ga želimo preučiti, namreč zagotoviti želimo to, da bo pri refitu uredbe o infrastrukturi evropskih trga, torej emir, da bomo tukaj zagotovili dovolj široko obveznost kliringa. ne želimo, da se ta eh, prenova nepotrebno odlaga. Kar se tiče novih predlogov, no, ne vem, ali je pametno, da bi sedaj predlagali to, da podaljšamo zadevo še za dve leti, potem, ko smo že imeli triletno podaljšanje. Torej, obveznost kliringa mora ostati dovolj široko zastavljena. Zastavlja pa se tudi vprašanje, kako se preračuna določene pragove ko velja obveznost kliringa. Nisem prepričan, da je idealno to, da tukaj izberemo tri mesece na leto. Ne vem, ali bo to res zbri, eh, znižalo birokracijo, če si bomo gledali samo tri mesece in ne celoto, celotno leto. Še eno vprašanje bi tukaj omenil. Gre za eh, to, kako obravnavamo eh, centralne nasprotne eh, stranke. Oziroma, kako obravnavamo subjekte s posebnim namenom pri listninjenju. Torej, odraziti moramo čim bolj jasno, kateri SSPES-i bodo izključeni iz te obveznosti dolgoročno gledano. Tehnično gledano imamo probleme tudi z eh, poročanjem in kakovostjo podatkov. Bom hitro eh, zaključil. Torej, kakovost podatkov je izjemno pomembna in prav zaradi tega pozdravljam predlog komisije, da bi imeli poročilo ESMA, kar se tiče kakovosti podatkov. Torej, tega ne bi izbrisal iz eh, poročila, kot to predlaga Werner Lagen. Tehnično gledano bi radi še spodbudili eh, to, da se identificira pravne subjekte, to mora postati namreč norma mislim, da bi na tak način res dosegli napredek. Najlepša hvala. E Najlepša hvala za EKR. Kej Swinburne, izvolite. Hvala lepa Wernerju za, to, za ta osnutek poročila. Mislim, da je to zelo dobro izhodišče za nadaljno delo. Sama sem bila v izvorni eh, ekipi pogajalcev in zato, me, sem, zato sem zelo ponosna na kakovost zakonodaje, ki smo jo pripravili, emir je res postala, eh, postal nekakšen standard po vsem svetu. Prav zato morajo biti spremembe izvornemu besedilu res eh, na podlagi tehnične študije in da bodo ohranile že opravljeno delo, ki je dobro. Veseli me, da je dr. Langen to dejansko sprejel. Kar se tiče eh, nefinančnih eh, nasprotnih strani, tukaj se mi zdi zelo smiselno, da v tem dosjeju upoštevamo delo, ki smo ga opravili pri listninjenju. Smiselno se mi zdi tudi, da smo tukaj eh, vključili opredelitev alternativnih investicijskih skladov. Naša pravila morajo biti konsistentna z globalnimi zakonodajami. Kar pa se tiče um, izbrisa obveznega imenovanja in poročanja. To se mi zdi sporno. Veliko podjetij je namreč eh, takšen sistem vzpostavilo in če to želijo, eh, če s takim poročanjem želijo nadaljevati, jim lahko to dovolimo. Pa še nekaj, kar je zelo pomembno v različnih dosjejih. Veseli me, da je komisija tukaj pri nadzornem poročanju pripravila dober predlog. Kar se tiče poročanja, obstaja veliko težav glede koherentnosti, učinkovitosti in dodane vrednosti. Prav zato moramo razmisliti tudi o stroških skladnosti za vse deležnike. Včasih se poročanje ne olajša, če se zmanjša obrano breme, namreč kljub eh, dobrim namenom potem ne pridobimo pravih podatkov v pravem formatu. Upam, da se bo torej ta, to posvetovanje komisije končalo v dobrih podatkih za horizontalno nadaljno delo dobro bi bilo to vključiti tudi v nadaljne razprave. Ko bo se zaključilo obdobje izvajanja za MIFID 2, bomo imeli nove podatke in te podatke bi lahko vključili v razpravo v prihodnosti. Ko pa smo še eh, torej pri temi MIFIR-ja, mislim, da bi lahko to vključili v določene predloge poročevalca in na tak način izboljšali besedilo. Tam imamo uh, določene obveznosti, ki so povezane z obveznostjo kliringa in to bi morali uskladiti. Obstaja več primerov, kjer je vprašanje um, storitev po trgovanju mogoče bolje uskladiti za našim besedilom. Vprašanje, ki je zelo pomembno, so seveda pokojninske scheme in način, kako je uh, poročevalec tukaj vključil majhne finančne nasprotne strani in podobne izjeme. Tudi v drugih eh, državah po svetu so majhne finančne nasprotne stranke izključene iz obveznosti in zato moramo zagotoviti, da bodo gospodarski subjekti v Evropski uniji imeli enake pogoje. Povezava med pokojninskimi schemami in majhnimi finančnimi nasprotnimi eh, strankami je pomembna zaradi tega, ker ne predstavlja velikega tveganja za finančni sistem razmisliti moramo o tem, kako podobni sta ti dve kategoriji in zato bi pokojninske scheme lahko uh, imele podobno izjemo kot eh, majhne finančne nasprotne stranke, saj so v, podobnjem, uh, v podobni situaciji. Morda se bomo morali osredotočiti samo na majhne pokojninske scheme. To bi bilo zanimivo, da razmislimo o tem, Torej, majhne finančne nasprotne stranke bi lahko vključevale tudi majhne pokojninske scheme in druge kategorije um, skupin, ki imajo nizko tveganje. Z veseljem pa bom še naprej nadaljeval razpravo z dr. Langenom in upam, da bomo napredovali pri tem dosjeju. Najlepša hvala. V imenu Alde sedaj Peter Ježek. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu za eh, predlog poročila. Naša skupina je nasplošno zadovoljna s tem osnutkom, namreč eh, kot predlog komisije tudi to znižuje tveganja odeležencev na trgu. Še posebej pozdravljamo to, da je osnutek poročila izključil posebna urodja za listninjenje pri eh, nefinančnih nasprotnih strankah. Za Alde je to izjemno pomembno, še posebej, ko gre eh, za dosje SSPS. Namreč pomembno nam je, da bodo ti instrumenti lahko še vedno izvajali svojo pomembno funkcijo pri listinjenju. Kar se tiče izjem eh, od obveznosti poročanja, moramo tukaj eh, zagotoviti enake pogoje kot drugoče, posebej, ko gre za majhne finančne nasprotne stranke oziroma nefinančne nasprotne stranke. S poročevalcem se strinjamo tudi glede tega, da je potrebno rešiti še odprta vprašanja. Je pa jasno, da se to ne bo rešilo v naslednjih mesecih, morda celo letih. To tri, ta triletna izjema od eh, obveznosti kliringa za pokojninske scheme je po našem mnenju najbolj razumen pristop. Poleg tega moramo dodati tudi vzpodbude za udeležence na trgu, zato da najdemo dolgoročne rešitve. Specifično gledano pa bi poročevalca in komisijo rad vprašal tudi to, kako si predstavljajo situacijo, ki jo je nekdo že nakratko omenjal, torej ko bo trenutna eh, izjema prenehala veljati v avgustu. Mislim, da do takrat besedilo glede eh, eh, Mefita še ne bo sprejito in zato bo morda prišlo do krajšega obdobja, kjer ne bo nobene veljavne zakonodaje. Kako lahko zagotovimo, da odeleženci na trgu v tem času ne bodo padli v negotovost? Ali obstajajo kakšne hitre rešitve, ki bi jih lahko našli? Kar se tiče nasplošno pa podpiramo te, ta načela. Razumemo pomisleke podjetij, ki izvajajo clearing, da eh, delujejo konkurenčno in eh, razumno. Prav zaradi tega bi lahko v besedilo morda vključili tudi kakšna pojasnila v zvezi s tem. Za konec pa bi omenjal še nekaj, eh, ko gre za obvezno izjavo, izmenjavo gibljivega kritja. Tukaj imamo predlagano podaljšanje teh eh, različnih eh, izvedenih dokumentov, ko gre za eh, instrumente z valutno izmenjavo. Druge jurisdikcije imajo to že urejeno in mislim, da moramo tukaj ustvariti enake pogoje. Mislim, da moramo uskladiti zahteve v okviru emirja, zato da znižamo zahteve in ustvarimo enake pogoje za naše eh, tržne udeležence v Evropski uniji. Rezultat mora biti pozitiven za udeležence na trgu, ne smemo pa popuščati pri naših standardih, ki so zabeleženi v EMIR uredbi in ki se jih spoštuje po vsem svetu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Mislim, da zaguje poročevalke v senci ni tukaj. Tako za zelene, gospod Lambert, izvolite. Lep pozdrav sem skupaj. Malce nenavadno se mi zdi, že deset let je od tega, kar, se je, kar je bila finančna kriza na vrhuncu. Spomnim se, kaj je rekel eh, Warren Buffett, ko je govoril o izveden, izvedenih instrumentih. Dejal je, da so to um, orožja za um, masovno uničevanje. In čeprav pomislim, se takšnega orožja ne prodaja med centralnimi nasprotnimi strankami. Ampak potem, ko se je to malce umirilo, se sedaj volumen takšnih eh, prodaj povišuje in povišuje in to je ob strani eh, realnega gospodarstva. Slišal sem vas, gospod Ježek, da to potrebujemo za našo konkurenčnost, ampak dajte no, sam sicer nisem tako star, se pa spomnim, ko sem začel za svojo kariero in takrat je bilo naše gospodarstvo zelo eh, v razcvetu, naša podjetja niso bila samo opomba pod črto pri finančnih trgih. Takrat je naše gospodarstvo dobro delovalo. In nekateri želijo, da mi sedaj verjamemo, da brez tega masovnega nabiranja orožij za masovno finančno uničevanje ne bomo imeli eh, delujočega gospodarstva. Po mojem mnenju je Refit Emirja nek poskus deregulacije. Gospod eh, Ježek, govorili ste eh, o izrazu, da je to nekakšna, nekakšno breme. Vi temu rečete breme, jaz pa zaščita, namreč našo družbo moramo zaščititi pred takšnimi orožji. Ko si ogledam trende, mislim, da ne potrebujemo več deregulacije, ampak bolj usmerjeno zakonodajo, zato da bo bolj učinkovita. Sam namreč ne verjamem, da so vsi ti trgi izvedenih instrumentov v službi družbe, da torej koristijo naši družbi. Seveda to eh, omogoča dobiček za udeležence na trgu, ampak velika je razlika med dobičkom in tem, kar je dobro za družbo. Tako, sedaj pa, če se posvetim poročilu Wernerja Langena, nasplošno gledano nam je všeč, glede določenih stvari želimo dodatna pojasnila. Naj podam samo nekaj kratkih komentarjev. Kar se tiče predlogov spremembe 9 in 10, ki govorijo o obveznosti uh, za tiste, ki izvajajo storitev kliringa. Tukaj moramo preprečiti konflikte interesov. Niče se pa ne razumem in tukaj bom čisto resen. Ne vem, zakaj bi morali. Um, Zakaj subjektu s posebnim namenom pri listninjenju ne bi upoštevali kot nasprotne stranke? Prosim, če mi to nekdo pojasni. Kar se tiče predloga sprememb 11 do 13 za poenostavitev, eh, glede tega, ali so finančne ali nefinančne nasprotne stranke pod pragom. No, tukaj mislim, da bi si morali ogledati količino izvedenih dokumentov, ki so izuzeti iz ureditve. Sedaj nimam številk pred seboj, ampak odstotek trgovanja, ki je izuzet od teh obveznosti v Evropski uniji, je višji kot v ZDA in to se mi zdi precej vprašljivo. Razmisliti bi morali o tem, ali so kriteriji zastavljeni pravilno. Mislim, da bi morali zagotoviti to, da bo eh, na voljo kar se da malo izjem in izuzeti. Kar se tiče mirovanja obveznosti kliringa, tukaj se strinjam z poročevalcem, da se moramo pogovoriti za so zakonodajalcem. Jaz skoraj sem že končal, prosim nisem edini, ki presega svoj čas in se spušča v podrobnosti. Mislim, da bi eh, morali uvesti mirovanje obveznosti kliringa samo v primeru, če centralna nasprotna stranka ne bo postala operativna na nekem področju. V nasprotnem primeru pa ne vidim, zakaj bi. Eh, uvedli mirovanje obveznosti kliringa. Kar se tiče pokojninskih schem, tukaj se skri, strinjam z Jakobom. Jasno moramo opredeliti časovno omejitev in eh, uskladiti to čim prej. Tako, veselim se že zelo zanimive razprave z tabo, Werner, in tudi z drugimi soporočevalci oziroma poročevalci v senci. Prepričan sem, da bomo dosegli dober končni predlog. Najlepša hvala gospod Melton za AFDD, e ali je tukaj? Ne, zgleda, da ne. Gospod Mono tudi ni tukaj. Gospod Ferber, izvolite. Ja, filen dank. Najlepša hvala, predsedujoči. Nekaj sem želel dodati, kar so tudi omenjali drugi. Gre za vprašanje tega, kako bi obveznost kliringa eh, in tržne eh, obveze, ki se ureja v Mefirju, kako bi to uskladili. Uredba Emir je že sprejeta in takrat tega nismo mogli torej, v, vnesti v MFIR, zato pa sedaj lahko vidimo, kaj bi spremenili tukaj pri prenovi uredbe Emir. Pomembno je, da je zakonodaja usklajena. To je bil namreč naš namen, tudi ko smo se pogajali o MFIT-u. Torej, v tej smeri bom verjetno predlagal predlog spremembe. Vem, da to vedno ni priljubljeno, ampak morda bi lahko nekako eh, premostili to in prepričali komisijo, da si ogleda tudi eh, uredbo eh, Mefir, ko bo Emir sprejet v novi različici. Torej, pripravil bom predlog spremembe o tem vprašanju, da bomo lahko to uskladili. Thank you. Najlepša hvala, z nami je tudi komisija, tako da bi jim kar dal besedo. Patrik Pearson, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, čisto kratek komentar. Pozdravljamo poročilo poročevalca, namreč po našem mnenju je uh, učinkovito, smiselno in odraža dolge izkušnje in znanje na tem področju, ki jih gospod dr. Langen gotovo ima. Veseli nas, da je poročevalec sprejel dejstvo, da potrebujemo prenovitev te uredbe, tako da se znižajo stroški in upravno breme. Po našem mnenju je mogoče doseči hitre rezultate pri pogajanjih za svetom, komisijo in parlamentom, torej v trialogu. Res pa je, da so pomembni nekateri eh, roki, to je predvsem eh, sredina avgusta letos, ko zapadajo določene izjeme in ureditev pokojninskih schem. Pet komentarjev imam. Najprej pokojninske scheme. Naš cilj je to, da bi tudi pri pokojninskih schemah imeli clearing posameznih pogodb in da imamo tudi tam uh, kolateralna jamstva. Seveda tukaj nimamo neke preproste rešitve. V zadnjem letu in več smo se pogovarjali z vsemi deležniki, pripravili smo umestno poročilo in po našem mnenju obstaja možnost, da tukaj pridemo do rešitve. Vse udeležene strani so pripravljene najti rešitev, ampak bo pa to trajalo nekaj časa. Gotovo se to ne bo zgodilo kar tako preko noči. Sekretarjat odbora Ekon sodeluje kot opazovalec v teh pogovorih in prav zato menimo, da je ta predlog tri leta plus dve leti potreben. Kar pa se tiče eh, pogajanja za majhne finančne nasprotne strani, Vse, vsa finančna podjetja morajo letno pre, preračunati in pokazati, da ne presegajo praga za izjemo. Poročevalec je pripravil inovativen in zanimiv predlog za to, da bi bilo eh, preračunavanje tega praga prostovoljno. Smiselno je, da bi to eh, znižali za velike, velika podjetja, ki vedo, da bodo tako in tako močno presegla prag kako bi lahko to um, uskladili, da bi bilo smiselno tudi za majhne nasprotne stranke. Predlog je zanimiv, bi, bi ga bilo treba še malo izboljšati. Potem, kar se tiče um, posameznih marš tukaj, to je odvisno od bilateralnega usklajevanja takšnih marš dobro moramo razmisliti. Namreč, če pripravimo izjemo za majhne finančne nasprotne stranke, majhne banke in majhne finančne institucije, bomo lahko dosegli dve stvari. Tudi v teh podjetjih obstaja tveganje. Tega ne moremo zanikati. In to se ne uporablja samo za zavarovanje tveganja. Mislim, da ko govorimo o gibljivem kritju, če ga bomo povišali, bomo povečali probleme. Namreč vse te nasprotne strani, stranke že imajo gibljivo kritje. Če bomo to povečali, bo to še bolj povzročilo probleme v bilateralnih pogodbah, ki obstajajo in nam se to torej ne zdi smiselno. Za nefinančne eh, nasprotne stranke obstaja predlog, da se jih uh, eh, izuzame od uh, tega, če ne presegajo praga. To ne bo poenostavilo njihovega življenja, saj že imajo določene pogodbe, že morajo računati to gibljivo kritje in tako naprej. Vse finančne nasprotne stranke, ki eh, trgujejo z izvedenimi instrumenti, bodo vedno razmišljale o tem vprašanju. Četrta točka enostransko poročanje. To je v bistvu nirvana, valhala, naš končni cilj, to, kar si želimo doseči. Poročevalec je zelo konstruktivno predlagal tukaj, da bi zelo jasno zapisali, kdo je odgovoren za podatke, se, o katerih se poroča. Ali je to finančno podjetje ali kdo. In kaj se zgodi, če bodo podatki, eh, ki se jih posreduje, napačni? Kdo bo odgovoren? Tukaj moramo najti rešitev. Sedaj pa še več majhnih eh, vprašanj. Izjema za SSPES e od eh, teh obveznosti, s tem se pred, mi strinjamo. Razumemo predloge, ki so povzročili nekaj težav. Včasih je res bolje, da, smo, da imamo prav kot to, da smo konsistentni, tako da razumemo v katero smer poteka ta razprava. Sedaj pa še alternativni investicijski skladi. Mislim, da je to zelo pomembno. Smiseln je predlog poročevalca. Zelo nam je všeč, da ste se navezali na to. Gospod Ferber je nekaj omenjal, kako bomo sinhronizirali emir in eh, mifir. To je zelo kompleksno vprašanje. Kolege, ki so pristojni za mifit, bom vprašal, kako je s tem in upam, da bomo lahko kmalo posredovali informacije o tem, kako bi bilo to mogoče storiti. Je pa to morda lahko nekaj, kar povzroči težave na trgih. Hvala lepa, najlepša hvala za vse vaše komentarje. Pripravljeni smo na nadaljno razpravo in sodelovanje na tem področju. Werner, sedaj pa eh, še zadnja beseda tebi. Prejel si veliko komplimentov. Najlepša hvala, zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam za konstruktivne predloge. To je tema, s katero se ukvarjamo že od leta 2009. 2010 smo dobili prvi predlog po Pittsburghu 2009. Zahvaljujem se kolegici Case Winburn, ki je bila prisotna že takrat in je še sedaj vključena v ta pogajanja. Takrat je bila odlična poročevalka, ima ogromne izkušnje iz tega sektorja in zato res ne bi mogli brez njej zapisal sem si komentarje kolegov. Tukaj imamo glavno vprašanje najprej eh, pokojninske scheme, o tem bomo gotovo razpravljali. Ali bomo imeli izjeme za majhne pokojninske scheme, kako bi lahko to omejili, kako bi lahko pospešili eh, naša pogajanja, kot je povedal gospod Pearson. In potem obveznost poročanja in s tem povezana odgovornost. Tretje vprašanje pa so te eh, malenkosti, te podrobnosti, o katerih ste govorili, vse od Mifita do eh, rokov in tako naprej. Veselim se predlogov spremem, ki jih, bodo pododali, ki jih bodo podali kolegi in nisem še obupal, da nam lahko uspe. Ko bomo enkrat videli predloge sprememb, nam lahko relativno hitro uspe, torej mislim, da ne bomo potrebovali to, toliko sestankov z poročevalci v senci, kot eh, se to dogaja na področju energetike. Čim prej želimo zaključiti s tem poročilom, zahvaljujem se komisiji za zelo konstruktiven dialog, ki ga imamo z gospodom Pearsonom že vse od leta 2010. Hvala. You, you already... Najlepša hvala, Werner. Sam si že prebral celotno časovnico. 28. februar je dan, ko lahko eh, še predložite predloge sprememb, 19. marca jih bomo obravnavali, 24. aprila bomo o tem glasovali. Mislim, da je to dobra časovnica in da lahko kmalo začnemo z dialogi. Nadaljujemo z naslednjo točko. Še enkrat govorimo o Emirju. gre za uh, postopke in organe vključene v izdajanje dovoljen za centralne nasprotne stranke. Danuta Hibner, izvolite. Najlepša hvala. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi jaz bi začela z tem. Uh, S to pogosto izjavo, ki jo slišimo v naših poročilih v zadnjem času. Torej, eh, obravnavala sem zelo dober predlog Evropske komisije, zato se komisiji zahvaljujem. Spremembe, ki jih komisija predlaga pri eh, pregledu tega okvirja uredbe EMIR, gredo v pravo smer. Vidimo bolj evropski pristop, ko gre eh, za eh, nadzor nad EUSPS-i. E Potem ima ESMA več pristojnosti tudi pri centralnih nasprotnih strankah. CCP-ji morajo torej podati eh, izjavo, da se strinjajo z nadzorom na centralnem osrednjem trgu. Torej, nasplošno gledano mi je všeč ta eh, smer, v katero se razvija predlog pri tem vprašanju. Bi pa omenila nekaj problemov, ki se mi zdijo še posebej pomembni v povezavi z to uredbo. Glede nekaterih bom podala več informacij, eh, torej ponekod se strinjam s komisijo, drugot pa se ne strinjam. Najprej bi omenila postopek za to, da se zavrne priznanje nekega organa tretje države. CCP je v bistvu eh, mehanizem varovanja, kaj se zgodi v primeru, če gre kaj narobe. Potrebujemo jasne kriterije, ki bodo eh, vladali v primeru, če želimo zavrniti prepoznanje nekega eh, subjekta iz tretje države sistem, ki se predlaga, je po mojem mnenju malce preveč diskrecijski. Prav zato menim, da moramo sprejeti odločitev, ki bi uh, sledila poglobljeni analizi in bi temeljila na dokazih. Sistem mora biti kredibilen in prav zato mora temeljiti na dokazih. Zagotoviti moramo, kolikor se pač da, da odločitev o relokaciji ne škodi evropskim državljanom, bolj kot pa bi jim lahko koristila. Navedla sem nekaj informacij, ki jih eh, morata upoštevati ESMA in Evropska centralna banka pri svoji analizi. Naprimer to, kako je, nekakšna, eh, kako je posameznja storitev kliringa, eh, kako je mogoče nadomestiti, pa tudi kakšne so značilnosti transakcije gre namreč eh, za te repozitorije in eh, ti so povezani z likvidnostjo. Seveda pa imamo tukaj tudi druge instrumente. Komisiji prepušča možnost, da vključi druge instrumente, glede tega, kako bi to vplivalo na odločitev o tem, da se ne prizna eh, nek gospodarski subjekt. Ko bo komisija sprejela izvedbene akte, bi lahko razmislila tudi o tem, kako se obravnažajo obstoječe pogodbe. Vprašanje teh pogodb je verjetno eno izmed najbolj problematičnih v predlogu komisije, predvsem, ko gre za uh, odločitev, da se prepoznavanje ne sprejme. Predlagam, da se priznavanje lahko zavrne samo za eh, CCP, ki prihaja iz tretje države, ne pa za celotno nasprotno stranko. Mislim, da bi lahko torej imeli tukaj dodatne pogoje pri tem primeru. Na tak način bi ta element tudi uskladili z postopkom, ki že obstaja za izdajanje in oduzemanje dovoljen. Druga točka, ki jo želim omeniti, pa je povezana z organizacijo ESME e in njihovega nadzora. Mislim, da tukaj potrebujemo nekakšno strukturo, ki ne bi bila popolnoma neodvisna od preostanka esme. Torej, ta postopek mora biti vključen v samo inštitucijo, ki bi eh, na tak način omogočal tudi razpravo znotraj esme. Predlagam torej notranji odbor, ki se ustanovi znotraj esme in ki bo dobil odgovornost za nadzor nad eh, CCP tako iz Evropske unije kot tudi iz tretjih držav. mislim, da je to rešitev, ki bi lahko dobro delovala. Temelji namreč na obstoječih določbah iz člena 41 uredbe o ESMI. Na tem mestu predlagam tudi, da bi ESMA imela pristojnosti tako za CCP iz Evropske unije, kot tudi iz tretjih držav. Tretja točka, ki se mi zdi prav tako zelo pomembna je vloga uh, centralne banke izdaja. Po mojem mnenju je seveda potrebno vključiti centralne banke v uh, ta postopek, namreč uh, predvsem v primeru, da imajo CCP-ji vpliv na monetarno politiko, pa tudi v nujnih situacijah je potrebno to storiti. Nasplošno gledano, uh, Mislim, da je nabor pristojnosti eh, centralnih bank dobro opredeljen v tem predlogu. Po drugi strani pa mislim, da bi lahko eh, besedilo bolj jasno zapisali, da se torej točno opredeli, kakšne so pristojnosti centralnih bank in da razumemo, kako bo centralna banka vključena v nadzor nad eh, centralnimi nasprotnimi strankami. Razmisliti moramo tudi o situaciji, ko bo prišlo do razlik pri mnenju med Evropsko centralno banko in ESMO. Torej, ko se ne, boda, ne boste strinjali. Mi lahko lepo napišemo, kako naj ESMA in ECB sodelujeta, ampak lahko pride do situacije, ko se ne boste strinjali in takrat potrebujemo rešitev, eh, kaj se bo zgodilo, kdo bo prevzel besedo, še posebej v nujnih situacijah bo to izjemno pomembno. Le na tak način bomo lahko imeli kredibilne inštitucije Evropske unije. ESMA je Evropska agencija in zato moramo razmisliti o tem, kako bo to vprašanje rešeno. Sama se nagibam k temu, da bi eh, pripravili mehanizem, ko je potrebno eh, pojasniti skladnost. Torej, da če ESMA ne sprejema eh, mnenja ICB, e da je tudi to upravičeno. Oziroma, da mora upravičiti zakaj. Če se bo parlament strinjal, bi morali to na nek način eh, ubesediti, tako da tukaj ne bo dvomov. Tako pa še eh, naslednja točka, kar se tiče prehoda na nov režim eh, držav. V prejšnjem režimu smo sprejeli sklop odločb, po katerem je potekalo eh, priznavanje eh, centralnih nasprotnih strank v različnih jurisdikcijah. Predpostavljam, da se teh eh, sklepov ne bo spreminjalo, ampak gotovo bomo potrebovali nekakšen prehod. ESMA si mora ogledati že priznane CCP-je in razmisliti o tem, v katero kategorijo jih mora umestiti. To bo trajalo nekaj časa, zato potrebujemo postopek, tako da to ne bi. Eh, imelo negativnih učinkov. Torej, skupaj moramo razmisliti o tem, kako bi našli dobro rešitev. Tako pa še zadnji komentar, ki ga imam, gre za eh, nadzorno sodelovanje. Vem, da ni mogoče zagotoviti odličnega sodelovanja med inštitucijami v okviru takšne uredbe, ampak eh, vseeno lahko storimo, kolikor je pač mogoče v okviru te uredbe. S pomočjo tega zakonodajnega akta lahko torej ustvarimo dobro podlago za eh, sodelovanje med eh, ESMO in centralnimi bankami izdajateljicami. Dober in eh, celosten memorandum o razumevanju z dodatnimi protokoli bi lahko bila ena možnost. Potrebujemo pa tudi postopek, s katerim bi ustvarili dobro delovno razmerje na vsakodnevni ravni. Torej ne samo v uredbi, ampak eh, nasplošno moramo pomagati pri tem, da se ustvari takšno dobro sodelovanje. Še posebej v nujnih situacijah, ko bo potrebno hitro sprejeti odločitev, potrebujemo dobro sodelovanje med posameznimi akterji. Toliko z moje strani. Najlepša hvala. Thank you very much. Uh, no. Najlepša hvala, Danuta. Sedaj bom spregovoril kot poročevalec v senci za skupino SND pri tem dosjeju. Pozdravljam tvoje poročilo. Prav tako sem vesel, da je predlog zelo usklajen s predlogom komisije in kot si dejala, je to res dobro uravnotežen predlog. Kot smo že dejali, evropska zakonodaja glede postopkov odobritev centralnih naprotnih strank in glede kriterijev za priznanje CNS v tretjih držav predstavlja nekaj, kar je nujno potrebnega, sploh glede na Brexit in glede na to, da je clearing nujno potreben in glede na to, da potekajo projekti na tem področju. Zato smo pripravljeni konstruktivno sodelovati, zato da bi lahko hitro dosegli napredek. Vesel sem, da si zelo hitro pripravila ta dokument, ki je zelo kakovosten, to je izvrstna osnova za nadaljne razprave in prepričan sem, da bomo z zakonodajnim postopkom lahko zaključili pred koncem koledarskega leta. Več točk si izpostavila. Tako da bom eh, upošteval tvoj vrstni red. Kot rečeno, smo podobnega mnenja. Seveda bo treba še razpravljati o podrobnostih in o učinkih tudi znotraj naše skupine, ampak vidim, da tule obstaja dobra osnova za dober kompromis glede tega poročila. Strinjamo se s tvojo izbiro, da bi ohranila simetrijo med uh, eh, CNS-i iz Evropske unije in iz tretjih držav. Sicer razumemo, da je to za svet morda lahko nekoliko boleče, ampak menim, da to moramo storiti. Pozdravljam, da si torej eh, podpada ta pristop. Glede predlagane konkretne rešitve, glede nadzornega odbora. To je ena izmed možnosti. To je tudi povezava z revizijo ESME, mislim, da bi na podlagi tvojega predloga delali naprej. Ne bi rad zapravil možnosti, da bi parlament eh, lahko podal tudi svoj prispevek glede tega, kdo bi bil v vodilni vlogi pri tem dosjeju, tako kot smo lahko storili pri prejšnjem dosjeju. Tako da to je dobra podlaga za nadaljne delo. Glede postopka o zavrnitvi dovoljenja. Pozdravljam tvojo oceno in eh, tvojo umestitev v kontekst glede trajnosti, glede prednosti in koristi in glede tega, da je treba razlikovati med eh, storitvami kliringa in eh, da je treba upoštevati tudi prehodno obdobje za prilagoditve. Vse to je pozitivno. strinjamo se z nameni, ki si jih izrazila v teh predlogih sprememb. Glede centralne banke izdajateljice. Tvoja rešitev predstavlja ena izmed možnosti, da bi to področje bolje umestili v kontekst. Ampak zadeve so tu še odprte. Pripravljeni smo razpravljati o tem v kontekstu postopteva ali obrazloži. Jasno pa je, da bomo morali predvideti nekoga, ki bo o tem odločal. Tako da smo pripravljeni razmisliti tudi o tem vprašanju. Glede ureditev tretjih držav in glede primerljive skladnosti in mehanizma na tem področju, se mi zdi dobro to, kar si dejala. Dobro je, da ne postavljamo pod vprašaj trenutno veljavnih sklepov o enakovrednosti. Vsekakor pa s tem ne bi smeli preprečiti Evropski uniji, da bi izboljšala svoje postopke in svoje klirinške ureditve. so morda režimi, ki ne bodo več skladni, ampak to bi morali še pravčiti, kar pomeni, da bi bil postopek nekoliko daljši. Tako da tu govorimo o postopku, ki bi verjetno terjal kar nekaj let. Lahko pa razmislimo o tem eh, obdobju in razmislimo o tem, eh, kako pripraviti čim bolj gladek prehod na novo ureditev. Upoštevati je treba nekatere pomisleke, ki so bili izraženi tudi na drugi strani Atlantika. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kako jasno obrazložiti, da ne želimo urejati eh, kmetijske izvedenih instrumentov na področju kmetijstva, ki smo jih pravzaprav izuzeli tule, zato da ne bi urejali situacije ameriških kmetov, recimo. Treba je razmisliti o kliringu in o primerljivi skladnosti. Torej. To Evropski uniji lahko omogoči, da izboljša svoje storitve in svoje nadzorne mehanizme. obenem pa bi ohranili zelo dobro delojoč okvir uh, sklepov, o katerem smo se že izpogajali. Mislim, da to vključuje tudi vprašanje, ki se dotika nadzornikov, kar si tudi omenila. Torej, mislim, da izhajamo iz skupnih izhodišč, pa še nekaj možnosti za izboljšanje besedila. Seveda bomo to. Uh, opravili v sodelovanju s komisijo in svetom in skupina SND si bo prizadevala za splošni kompromis, zato da bi lahko dosegli napredek pri tem zakonodajnem aktu čim prej. Sedaj pa Kay Swinburne. Izvoli. Hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala Danitih Hübner za opravljeno delo. Mislim, da smo s tem eh, izboljšali izhodiščno stališče Evropske komisije. Sicer se ne, ne morem pridružiti tvojemu mnenju, da je bilo to izhodišče že v samem začetku zelo dobro, ker imam eh, temeljne pomisleke. Tri področje bom izpostavila. Najprej jasno odločanje v okviru nove nadzorne arhitekture, potem gre za prevladujočo vlogo centralne banke izdajateljice v tem dokumentu in potem tretja točka, ki bi jo izpostavila, je inkvalentnost uh, eh, Cene so iz tretjih držav, če bom imela dovolj časa. Najprej, glede novih nadzornih odborov. Tu gre za spremembo trenutnih eh, izvršnih odborov pri CNS-u. Tu bi šlo sedaj pravzaprav za nekakšen kolegij, ki bi bil upleten v nadzor. In bojim se, da takšen organ ne bo dovolj stalen, da bi omogočal nenehno stopanje v stik eh, in ohranje kontaktov s CNS-i. Mislim, da ESMA kot nadzornik ne bi smela imeti ovir pri sprejemanju odločitev glede nadzora. To so nujne odločitve, ki morajo biti sprejete. In v končni fazi mora biti jasno, kdo je pristojen v primeru krize. Tako da mislim, da moramo kot pogajalska ekipa imele, imeti nekoliko več eh, manevrskega prostora, da to pojasnimo. Lahko bi pojasnili tudi um, bolj situacijo glede pravic glasovanja pri CNS-ih iz tretjih držav. Kdo bo tisti, ki bo pristojen za glasovanje v izvršnem odboru? Ali bo to samo predsednik odbora, ki bi lahko sprejeljal odločitev, ali gre lahko tudi za nadzornike večjih tretjih uh, eh, CNS-ov. Ni mi torej popolnoma jasno, kako bo eh, delovala ta ureditev, ko bo šlo za sodelovanje s uh, tretjimi CNS-i. Uh, Potem vloga CBI e še vedno ni popolnoma jasna v besedilu komisije. Zdi se, da lahko podajo veto glede bonitetnih odločitev. In eh, pri CNS-ih, ki nas najbolj skrbi, gre za CNS-e, ki so zelo globalne narave, tudi z vidika proizvodov, končnih strank in eh, z vidika kliringov če jim damo torej možnost odločanja v primeru, da predstavljajo globalne akterije na nekem področju, bi lahko bile zadeve težavne. Tega pa nihče prej ni predlagal, niti želel, niti Fed ZDA tega ni predlagala. Zdi se mi, da včasih blaženje tvega zamenjujemo z monetarnimi pomisleki. Tu gre za dve različni področji. Karkoli, kar oteža, otežuje CNS-u izvajanje kliringa in nadzora, recimo, ko gre za mm, kolateralne zahteve v času krize in podobne ukrepe, predstavlja prekomerno urejanje. Tudi predlog spremembe 76 eh, je problematičen, ker bi lahko otežili centralni banki izdajateljici, da nalaga ukrepe izven okvira emirja. In nekaj predlogov, primerov bi lahko unesli na že obstoječi se znam. To bi nam pomagalo. In glede centralnih bank izdajateljic in tretjih držav bi bilo zadeve treba pojasniti. Kdo bo nosil tveganje, ko gre za likvidnost v primeru, da odobrimo neko e, tretjo CNS? Recimo, ko gre za katerokoli zamenjavo v CNS-u, bi šlo v našem primeru za posredovanje m, mm, Britanske centralne banke v odnosu do tretje države in enako bi veljalo v primeru poslov za ZDA. Tako da je treba pojasniti, da moramo tu predvideti večjo vlogo za centralno banko izdajateljico. Razmisliti je treba torej tudi o vprašanju jurisdikcije v odnosu do tretjih držav. Z zgodovinskega vidika smo imeli sklepe o enakovrednosti in zelo boleče bil postopek enakovrednosti z ZDA. Ta postopek je zahteval več let in je temeljil na podlagi subjektov. Sedaj pa zamenjujemo priznavanje podlagi subjekta z priznavanjem enakovrednosti tretje države nasplošno. Tako da me skrbi, kako bo to potekalo v odnosu do posamezne države ali do posameznega podjetja. Kako bomo to izvrševali. Mislim, da moramo biti zelo previdni. Včeraj smo s CFTC podrobno razpravljali o. Stavljaj o odlaganju. In tu je ključnega pomena, da zaupamo drugi strani. Šele na podlagi zaupanja lahko razširimo ta mehanizem na celotni subjekt. In eh, previdni moramo biti pri širitvi takšnega postopka na druge globalne akterje, glede na to, da gre tu za globalna vprašanja. Mislim, da je delo, ki ga je opravila Danuta, tule zelo koristno in eh, pozdravila bi prizadevanja zato, da bi še razmislili o primerljivi skladnosti in predlogi sprememb, ki govorijo o tem glede člena 25a. Mislim, da je treba tu pojasniti določbe iz dokumenta. Sploh, ko gre za drugi steber je treba natančno razmisliti o vlogi CNS-a. Ampak že včeraj smo slišali, da tu obstajajo številni pomisliki in je treba to pojasniti. Mislim, da načela relokacije ne bi uporabljali v nobenem primeru, tako da ne bi zapravljala časa s tem. Mislim pa, da je treba dejansko preučiti, kakšne signale pošiljamo zunanjemu svetu. Poročevalka je storila veliko za to, da bi odpravila arbitrarne elemente iz prvotnega predloga komisije in pozdravljam um, prizadevanja ESME, da bi opravila analizo stroškov in koristi, preden uh, se spusti v ekstremne politike. In pozdravljam, da bi na podlagi ESME komisija pripravila izvedbene akte. Prav tako cenim, da je poročevalka po skušala unesti prilagoditveno obdobje, ki bi ga lahko uporabili. Ampak, ko gre za obresne proizvode, za eh, zamenjave in podobne instrumente, da gre za zelo kompleksne instrumente in na drugi strani so tudi sredstva pri drugem subjektu. Tako da, če želimo prestaviti eh, nek posel, ki je v evrih, v neko drugo jurisdikcijo, v nekem drugem delu sveta, Eh, je treba biti previden. Zdi se mi, da bi s tem preveč regulirali zadeve, namesto da bi zadeve pojasnili. Tako da kar nekaj truda bo treba še vložiti v to, cenim pa delo poročevalke in na konstruktivn način se bomo trudili prispevati k temu procesu. Eh, Najlepša hvala. Na srečanju s CFTC ste. imeli priložnost prisluhniti pomislekom in obrazložitvam. Tudi mi smo razložili svoja stališča. Sedaj pa Petar Ježek. You, najlepša hvala, Roberto. In najlepša hvala za osnutek poročila. Hvala poročevalki in hvala za zelo koristno sodelovanje v celotnem postopku do sedaj. Glede osnutka poročila je poročevalka pripravila zelo dobro uravnoteženo poročilo, po mojem mnenju. U, upoštevali si najboljše elemente iz predloga komisije in dodala nekaj podrobnosti, ki jih pozdravljamo. Obenil bom samo nekaj podrobnosti, glede na to, da bomo v prihodnje še imeli priložnosti, da o tem razpravljamo. Najprej, glede nadzora CNS-a na ravni Evropske unije. Pozdravljamo prizadevanja pri poročevalke za to, da bi poenostavili um, ureditev predlaganega izvršnega odbora. Poleg tega menimo, da prilagodi prilagojeni okvir prispeva k bolj koristi evropski razsežnosti nadzorne ureditve. Prav tako moramo vseeno priznati, da je ta dosje podvezan z delom, ki trenutno poteka na področju revizije ISAS-a. Prav tako je treba razmisliti o ureditvi nadzora in mehanizma nadzora nad CNS-i. Treba je razmisliti o vseh tehničnih možnostih za to, da bomo predlog pripravili na pravilen način. Glede nadzora tretjih držav, posebej pozdravljam pojasnila poročevalke glede kriterijev, s katerimi bi določili, v kater steber bi sodil CNS iz tretje države. Torej, glede tega, katere kriterije mora izpolniti CNS iz tretje države. Nekaj sprememb bi lahko še vnesli, zato da bi povdarili, da takšno odločanje ne more upoštevati političnih vidikov, ampak samo objektivne in tehnične kriterije. V Evropi se soočamo z okoliščinami, za katerih je bilo treba prenoviti nadzorni mehanizem pri CNS-ih. Več kolegov je že omenilo, da imamo veljavne dogovore s partnerji po celem svetu in spremembe, ki jih sprejemamo na evropski ravni, bi morale biti čim mal moteče za naše globalne partnerje. Seveda je ključnega pomena, da poenostavimo in upravljamo z našimi nadzornimi mehanizmi. Treba je upoštevati tudi dejstvo, da morajo vsi nadzorniki v sistemu imeti možnosti in pogoje, da svoje delo dobro upravijo. Tako da se veselim nadaljnih razprav pri tem zelo pomembnem predlogu. Najlepša hvala, gospod Lambert. Uh, Najlepša hvala. Hvala, Danuta za zelo podroben osnutek. Strinjam se s svojo ceno, da bi CNS-i morali bi podvrženi bolj natančnemu in strogemu spremljanju, glede na to, da so to pomembni elementi v finančnem sistemu, ki so izpostavljeni velikim tveganjem. Ta sprememba pa zahteva evropski pristop. ESMA bi morala imeti možnost, da sprejema ali pa prilagaja odločitve nacionalnih nadzornikov, kar zahteva nekaj pripravljalnega dela in upoštevanje lokalnih znanj. Vsako nadaljne sprejemanje na evropski ravni bi torej moralo biti na to izvedeno na ustrezen način. Strinjamo se tudi z vami, da je treba vključiti v to delo tudi centralne banke izdajateljice. Pri tem pa je treba najti ravnotežje, ki gre nekoliko dlje kot predlog komisije. S tem se strinjamo. Ustrezni regulativni in nadzorni mehanizmi, ki vplivajo na monetarno politiko, predstavljajo procese, ki niso najbolj enostavni, tako da z veseljem podamo dodatne prispevke k tej razpravi. Strinjamo se s eh, teboj, da predlog komisije izpostavlja nekatere pomankljivosti glede tega, da se trenutna ureditev preveč naslanja na nadzorne mehanizme iz tretjih držav, tako da bi tu morali upoštevati, pripraviti drugačno ureditev glede na to, da odločitve tretjih držav lahko vplivajo na sistem v Evropski uniji. Poleg tega se strinjamo, da bi na prvi ravni morali podrobneje opredeliti kriterije za opredelitev CNS-ov iz tretjih držav v ene izmed treh kategorij. Prav tako pozdravljamo izdelavo izvedbenih aktov za izdajanje dovoljen ali zavrnitev dovoljen. Glede enakovrednosti. Glede predlaganega izvršnega odbora, to bi bila rešitev, ki bi bila dobra ne glede na to, kako se bomo odločili glede prihodnje strukture ESME. Vendar pa nismo prepričani, da bi ta ureditev olajšala postopek sprejemanja odločitev, kaj ti odbor ESME v končni fazi lahko izpodbija od, odločitev kateregakoli odbora in tudi z pravnega vidika nismo prepričani, da je to zakonito. Prav tako bi se radi izognili možnosti vključevanja umestnikov. Ne bi radi v, v celotno ureditev vnašali še dodatnih plasti, kar bi lahko zamajalo vlogo ESME pri celotnem mehanizmu nadzora na CNS-u. Ampak kot vedno, denuta bomo pripravljeni sodelovati z vami, zato da bi dosegli dobro stališče Evropskega parlamenta pri tem dosjeju. Hvala. Hvala, drugih poročevalcev v senci ni. Tako da bi predal besedo komisiji. Gospa Pearson. Gospod Pearson. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da ni treba povdarjati, kako zelo pomemben je ta predlog. Gre za to, da bi Evropska unija v prihodnje nadzorovala mm, trg eh, trgovanja z instrumenti, pozdravljam predlagane predloge sprememb in eh, osnutek poročila gospe Hübner. Menimo, da gre tu za zelo preudarjene in inteligentne predloge za izvrstno podlago za nadaljne delo. Torej. Predlog komisije je absolutno nujno potreben za to, da bi izboljšali nadzor na CNS izven Evropske unije, ki želijo vstopati na evropske trge in ponujati svoje finančne storitve v Evropske uniji. Ključno je, da izboljšamo tudi nadzor nad evropskimi CNS-i. Podal bi tri komentarje. Najprej, zelo vesel sem, da poročevalka podpira vse glavne elemente predloga komisije. Poročevalka tudi priznava potrebo po večjem sodelovanju naših centralnih bank pri nadzoru CNS-ov in tega, kako znotraj finančnega sistema Evropske unije delujejo CNS-i iz Evropske unije in izvanje. Gre za predlog, ki zagotavlja likvidnost, stabilnost eh, plačilnih sistemov. In eh, jasno je, da eh, nacionalni nadzorniki ne morejo nadzorovati CNS-ov iz tretjih držav brez pomoči centralne banke. Ne poznam nobenega primera države po svetu, ki bi kaj takšnega lahko omogočala. Tako da glede veta je treba res razmisliti, kako bi zadeve lahko bolje delovale. Uh, Poročevalka je predlagala zanimiv eh, pristop, upoštevaj ali obrazloži in prepriča sem, da bomo tu lahko dosegli dogovor. Drugič, veseli smo, da poročevalka eh, predlaga, da neevropske CNS razdelimo v, na, v dve skupine, torej tiste, ki so sistemskega pomena za naše trge in tiste, ki niso. To je zelo pomembno, če želimo zaiziti tveganje za naše finančne trge. In uh, sistem primerljive skladnosti, kot ste dejali, predsednik, bo zelo relevanten. Je pa res, da je treba vnesti še nekoliko truda v to, da bomo sistem izboljšali in da bo ta sistem na to tudi v pomoč eh, cene, sem iz tretjih držav. Poleg tega pozdravljamo, da obrazložitve na memorumu poročevalka izpostavlja, da je trenutna ureditev za CNS-e iz tretjih držav pre, trenutno preveč osredotočena in se preveč zanaša na ocene in nadzor uh, nadzornikov CNS-ov iz tretjih držav. Menimo, da bi morali to urejati še vedno prek eh, evropske zakonodaje, da je treba predvideti tu nadzor evropskih institucij in organov. Parlament, svet in Evropska komisija ter nadzorniki so ti akteri in mislim, da se vsi lahko strinjamo s to izjavo. Poleg tega naj povem, da je okrog tega kar završalo tudi izvor ZDA. Shakespeare je v Hamletu zapisal, da Gertruda preveč ugovarja. Čeprav je Gertruda takrat imela prav. Tako da, tako tudi mi gledamo na zadeve in mislim, da bomo s to izmenjavo lahko izboljšali situacijo in uh, pomirili zaskrbljene glasove. Potem, glede zagotavljanja določenih storitev v Evropski uniji, uh, strani tretjih CNS-ov. To je zadnja možna rešitev in to ni zahteve po relokaciji. Gre pa za pomembno vprašanje za Evropsko unijo in poročevalka predlaga, da se pojasni, kako bodo sprejete takšne odločitve, kakšne so alternative, kakšne so stroški, kakšne bodo metode prilagoditev, kako je s pogodbami. Vse to lahko vpliva na stabilnost trgov Evropske unije in na valuto. Evropske unije. Naj bo jasno, vsaka odločitev Evropske komisije bo predložena tudi parlamentu in svetu. To ni nekaj, o čemer se komisija lahko odloča, ne da bi upoštevala mnenje sveta in parlamenta. Samo toliko, da odpravim uh, pomisleke. Uh, Gospa Swinburne je izpostavila tudi sklepe o enakovrednosti in se strinjam z njenimi pripombami. Razlika je med sklepi komisije o enakovrednosti. Tu gre za sklep o enakovrednosti zakonodaje in ureditve in nadzora v neki tretji državi, ampak o tem ta predlog ne govori. Ta predlog ne govori o enakovrednosti. Govori o nadzoru posameznih subjektov iz tretjih držav, ki želijo vstopati na naše trge in poslovati z našimi finančnimi podjetji, drugimi podjetji in eh, državljani. In kolikor vem, Evropska komisija nima namena, da bi umaknila ali prilagodila trenutne sklepe o enakovrednosti. V zakonodaji tretjih držav ni prišlo do nobenih sprememb. Tudi v kontekstu emirja ni prišlo do sprememb. Prav tako ni prišlo do sprememb, kar se tiče našega zaupanja in sodelovanja z nadzorniki iz tretjih držav. Tako da lahko bi predvideli pregled sklepov enakovrednosti pro sprejetju tega predloga, kot ste dejali, gospod predsednik. Ampak najprej mora ta predlog začeti veljati. Na to pa imamo šest mesecev na voljo, da predlagamo delegiran akt. In svet in parlament morata komentirati ta akt. Na to je treba počakati 12 mesecev, da delegiran akt začne veljati. In treba je upoštevati tudi obdobja za prilagoditev, če bodo predvidena. In lahko vam zagotovim, da bom takrat že v pokoju, gospod predsednik. To vam lahko zagotovim. In z velikim zanimanjem smo preučili tudi predlog eh, poročevalke glede nadzorovanja. In eh, moram reči, mea culpa. Sam sem bil pristojen za oblikovanje zamisli o izvršnem odboru, pa tega nisem bil na koncu sposoben vroziti niti svoji ženi. To, kar ste predlagali vi, je res bolj jasno in eh, pojasnjuje sprejemanje odločitev eh, na ravni centralne banke. In strinjam se s komentarji, ki so bili podani. Vse te spremembe že lahko uvedemo tudi v okviru trenutne uredbe ESME e in to ni povezano z samo revizijo in zelo sem hvaležen poročevalki za to, da je predvidela tudi izboljšanje sistema nadzora nad evropskimi CNS-i. Res je, da so odnosi z državami članicami včasih težavni. Če ESMI damo preveč eh, nalog eh, in pristojnosti, bomo s tem zmanjšali naloge drugih akterjev. Ampak, če povzamem, da bodo skupni učinki veliko boljši, kakor. Eh, če pogledamo posamezne predloge. In treba bo zagotoviti, da bo ESMA imela na voljo dovolj sredstev in zaposleni za to, da bo v prihodnje izvajala svoje naloge. Danut. Hvala, sedaj pa Danuta. Kratka bom, kajti vem, da že posegamo časovno v naslednje poročilo. Hvala vsem, tudi komisiji. Verjetno nas čaka še veliko razprav. Dosti časa bo treba nameniti in je namenjenega za pripravo predlogov sprememb. Treba je zagotoviti čim bolj gladek proces odločanja. To je običajno ena od slabosti evropskih predlogov, se bojim, ko gre za predloge za finančni sektor. In ta predlog je treba tudi gledati s stališča ustvarjanja pravne gotovosti in verodostojnosti. Kajti, tako kot ste vi omenjali, tokrat gre za, vs, za poseg v velik del evropske in svetovne ekonomije in ne želimo tukaj narediti nepotrebnih napak. Gre za sisteme, ki dobro delajo, ki in pa moramo dati še več pravne varnosti oziroma gotovosti ter verodostojnosti. In v tem duhu bomo delali naprej. Hvala. Hvala. Ta razprava jasno kaže, da gre za zelo široko podporo besedilu. Tudi komisija je povdarila, da so v njem ohranjene vse ključne prvine predloga komisije. Sedaj bomo to poskušali ustrezno dopolniti na nek eh, koherenten način. Tudi rokovnik je pripravljen in sicer naslednji. Obravna, rok za vlaganje predlogov sprememb je 26. marec do 14. ure obravnava amantmajem 23. aprila in glasovanje 16. maja. Hvala vsem. Sedaj prehajamo na naslednjo točko, to je skupna razprava o treh razrešnicah. Poročevalka je Kay Swinburne, ker dajem ti besedo, hitro moramo uh, delati, kajti tolmačenje se bo končalo ob 12.35, ampak prepričan sem, da do takrat bomo dokončali to. Hvala, bom poskušala biti kratka in koncizna. Vse tri poročila bomo obravnavali skupaj. Hvala vsem za uh, predloge sprememb. V, pri začetni prvi izmenjavi mnen sem povdarjala, da bom zagotovila, da te tri razrešnice ne bodo v neskladju z eh, finančnim sektorjem Evropske unije. Predlogi sprememb so bili vloženi v tem smislu. Gre za tri agencije, vendar gre za neko rdečo nit v teh predlogih sprememb. Nekateri amadmaji, ki postavljajo sceno, poudarjajo, da so te agencije igrale pomembno vlogo po finančni krizi. Gre za vlogo na področju konvergence in varstva potrošnikov. In to je vodilno no, na načelo dela na področju evropskih bančnih organov kar zadeva njihove mandate, pa nje, mi ne moremo posegati, vendar moramo razmisliti, ali so nekatere zahteve takšne, da jih moč obravnavati znotraj posameznih eh, agencij oziroma organov. In kot predlagata gospod Gigold in gospa Kapel v predlogi sprememb, je treba paziti, da ne bomo pretirano poviševali eh, nekaterih resursov teh eh, organov. Potem amantmaji tudi podpirajo sodelovanje med samimi organi, temi organi in njihovimi nacionalnimi eh, pandani oziroma mm, proti sogovorniki. Eh, ne bom posegala v te odnose, ampak gospod Malni ima pravko podarja, da to mora biti zasnovano na zaupanju in istočasno je treba zagotoviti neodvisnost večja transparentnost, več odgovornosti je potrebnega pri delu teh agencij, več eh, zaščite za žvižgače je potrebno in nekaj teh zadev se te agencije so se že lotile, vendar šele pred nedavnim. Gre za nekaj konstruktivnih predlogov, da se njihovi sestanki prenašajo po uh, spletu da se osredotočajo na transparentnost, ne samo vizavi parlamentu in svetu, temveč tam, kjer je to primerno, tudi vizavi državljanov Evropske unije. Mislim, da to eh, ta mandma prispeva k kakovosti eh, tega mnenja. In v vseh eh, mnenjih ustrajamo na tem, da je treba pomagati tem agencijam v ki morajo delati v okviru postavljenega mandata in ga ne, sejo, ne smejo presegati. Dr. Langan in gospod Mann uh, imata predloge sprememb, ko gre za EIOPO in pravite, da je treba paziti, da EIOPA in druga dva organa ne bosta presegala svojih eh, pristojnosti. Predlog za, reš, za razrešnico Pa zaenkrat ne bom ključila tega, kajti to so neke vrste očitki, ki jih je treba še razčistiti. In eno od eh, enot za politiko bom prosila, da se ukvarja nekoliko bolj natančno s tem očitkom glede eh, preseganja pristojnosti v EOP. In eh, hvala za vse predloge spremem vsi ste jih dobili, sodelovanje bom eh, nadaljevala in prej, naslednji teden bo treba glasovati o teh razrešnicah, zato bo treba pohiteti. Hvala, Tomas Mann. Hvala, predsednik. Hvala, Kej. Delo je bilo res uspešno in mnogi predlogov iz sprememb so uh, bili vključeni v kompromise. Potrebujemo učinko učinkovito porabo sredstev EBE in treba je upoštevati tudi stroške povezane z Brexitom. Kej je povdarjala, da morajo se te inštitucije držati mandata, nikakršnega preseganja ne smemo tolerirati in naloge, ki jih dobijo od zakonodajalca, morajo ustrezno izvajati. Sorazmernost se mi zdi tudi pomembna tukaj in to je v kompromisu, ki si ga uspela ustvariti, vključeno. Potem vloga EBE, ko gre za okrepitev eh, mednarodnih eh, organov za nadzor, je zelo pomembna. Potem poudarjamo eh, zavezo informiranja in zaveze glede dostopa do dokumentov. To je dobro formulirano. Kar zadeva EOPO, če hočemo bolje zaščititi potrošnike in zmanjšati sistemske tveganja, je treba upoštevati mnenja računskega sodišča. Decembra lani je pri EOPI računsko sodišče opravilo izredni nadzor in je zauzelo zelo jasno stališče, da je vse bilo v skladu s predpisi in pri delitvi proračunskih sredstev 40 odstotkov iz EU in 60 odstotkov iz neposrednih prispevkov držav članic. To je sedanja struktura, morda bi tukaj stvari lahko nekoliko znižali. Langenman in, in eh, predlog spremembe poudarja potrebo, da se EO pa drži ustreznih predpisov. Tukaj smo malce kritični bili v tem eh, predlogu sprememb. In potem ESMA, stabilnost v celotnem finančnem eh, sistemu je treba ohraniti, vse je v redu. Kar se deva dodatne pristojnosti, tu, s temi pa je treba razumno ravnati. Potem varnost za investitorje, zloraba položaja na trgu, Tukaj mora ESMA odigrati bolj odločno vlogo in boljše povezovanje v neke mreže je potrebno za krepitev učinkovitosti uporabe kapitala Evropske unije, ker nas čas preganja. Bom eh, rekel samo, da smo dobro sodelovali, da se strinjamo z tem, kar predlaga Kej Swinburne. Hvala. Ik baje. Hvala, predsednik. Tudi sam bom kratek. Najprej hvala poročevalki za delo, ki ga je opravila. Ti trije nadzorni organi so za mojo politično eh, skupino S in D zelo pomembni. Pomembni so zaradi krepitve finančnega sistema in naši predlogi sprememb so šli v to smer gre za predlog, da jim je treba zagotoviti vsa sredstva za to, da izpolnijo svoj mandat in da opravijo ti nadzorni organi delo, ki smo jim ga naložili. Pomembno je, da uh, delujejo v okviru mandata, da ščitijo potrošnike. Za vse te tri nadzorne organe je pomembno, da ustanovijo varne kanale komuniciranja zlasti, ko gre za komuniciranja z bančnimi institucijami, ki jih nadzirajo. Še enkrat hvala, mi se strinjamo s tem. Gospod Kris? Hvala, predsednik. Če bodo šli prevajalci, mi povejte, da se je to zgodilo, da bom potem nadaljeval v angleščini. Mnogo tega, kar sem sam hotel povedati, so drugi že rekli. Mi Eh, sedaj preverjamo delovanje EBA v sedanji obliki. V prihodnosti ne vemo, kaj kak bo takšna institucija. Kar zadeva preteklost, je Kej že ugotovila, da je konver nadzor konvergenčnosti v državah članicah treba okrepiti. Kar zadeva prvi cilj, je, tu je bil dosežen napredek, ampak nismo še tam, kjer bi želeli biti. Zato smo predlagali spremembe komisije. Kar zadeva proračunska odgovornost in nadzor notranje porabe eh, finančnih sredstev, računsko sodišče je pripravilo dobro poročilo, v katerem ugotavlja, da delajo zelo učinkovito in da je bilo eh, prišlo do prenosa proračunskih sredstev samo v tistih primerjih, kjer je to bilo nujno potrebno. Ko gre za nadzor, tukaj običajno najdemo težave pri evropskih agencijah, kajti ko gre za prenos opravljanja nalog, je bilo v preteklosti kar dosti napak opaziti, vendar to pri EBA ni več primer. Ampak vseeno, nekateri stresni testi, ki jih je EBA opravljala, so dali rezultate, ki so se zelo hitro izkazali kot neustrezni. In pri tem nismo ali niso dosegli konvergence, ki bi bila a, zaželjena. Tu bo treba stvari torej izboljšati in na, predlo, na podlagi predloga komisije bo to moč doseči. Kar zadeva preselitev Evropskega organa za bančni nadzor v Pariz, tu o stroških še ne moremo govoriti nihče ne ve, kakšni bodo stroški, tudi ne vemo še, kdo jih bo poravnal. Z, eh, torej, Mišel Barnier se bo moral z britansko vlado na nek način izpogajati za to. Torej, nasplošno lahko, kar zadeva predloge sprememb, rečem takole. No, nekaj jih je omenila že Kay Swinburne. Ti predlogi gredo v pravo smer. Mm, tudi moja politična skupina meni, da je treba zagotoviti več transparentnosti in javnosti delovanja, seveda pa je tukaj treba zlasti upoštevati načelo sorazmernosti. Več transparentnosti, ampak ne za vsako ceno. Eh, če bi več transparentnosti pomenilo več notranje birokracije, potem eh, tega ne moremo zagovarjati. Thank you, Ms. Papadimulis.